Bienvenue. Pozdravljeni na 134. plenarnem zasedanju. Ima kdo kak komentar v zvezi z dnevnim redom? Ne, prav, dnevni red je torej sprejet. Enako vprašanje v zvezi z zapisnikom 133. plenarnega zasedanja. Nobenih komentarjev, prav tudi zapisnike sprejet. Najprej se želim zahvaliti vsem, ki ste bili na slovesnosti ob um, odprtju mestja Savel Adamovič. Boj bomo nadaljevali in lepo pozdravljam tudi delegacijo parlamenta iz spodnje Avstrije. Pozdravljeni, torej gostje iz spodnje Avstrije. Opozoriti vas želim na dva dokumenta. Gre za orodjarno v zvezi z evropskimi volitvami. Tam boste našli praktične informacije o tem, kako pomembne so evropske volitve. Evropski parlament je predstavil tudi knjižico o kibernetski varnosti. To najdete pri vhodu v dvorano. Gre za dobro prakso, ki bi bilo dobro slediti tudi v okviru evropskih volitev. Spoštovani gospod komisar, spoštovana županja Mančineli, kolegice in kolegi. Plenarno zasedanje bomo začeli z razpravo, ki označuje novo pobudo odbora regij. Govorili bomo o tem, kako bi lahko izboljšali lokalno politiko vključevanja beguncev in migrantov. Na lokalni ravni bomo uvedli veliko projektov, to velja za mesta, pa tudi za manj poseljena podeželska območja. Pohvaliti in zahvaliti se želim vsem tistim, ki pomagajo mladim in novo prišlekom, da začnejo novo življenje. Tudi to je bistvo naše Evropske unije. Imamo pozitivne izkušnje in uporabiti jih moramo tudi pri boju proti širjenju lažnih novic. Tukaj seveda ne bomo sami, dobro sodelujemo z Evropsko komisijo, zlasti v okviru partnerstva za vključevanje migrantov in beguncev. Amsterdam in GD Home vodita ta projekt. Prav tako računamo na nacionalna in regionalna združenja, ki so naši partnerji. Prav tako sodelujemo z drugimi organizacijami, naprimer OECD ali Svet Evrope, pa tudi Razvojna banka Sveta Evrope, pa tudi druge organizacije. Vsi ti akteri bodo sodelovali na naših srečanjih, ki jih bomo organizirali do, leta, do konca leta 2019. Že več kot 20 mest je izrazilo interes, da bi sodelovalo pri tem, to vključuje 17 držav članic, cilj pa je, da bi vključili celotno ozemlje Evropske unije. Če bomo sodelovali skupaj, bomo zagotovili ustrezna sredstva za mesta in regije, ki si prizadevajo za vključevanje. Evropska komisija mora povedati, kako bo s financami v prihodnosti, tudi kar zadeva ozemeljski razvoj. Gospod komisar, vidimo, da je vključitev begoncev in migrantov mogoča in zaželena. To bi predstavljalo prednosti za vse, za naše vrednote, za solidarnost in tudi za ozemeljski razvoj. Zdaj bom z veseljem predal besedo našim govornikom. Najprej dobi besedo gospod komisar Avromopoulos. Hvala še enkrat za njegovo prisotnost in za njegovo tesno sodelovanje z Evropskim odborom regij. Gospod komisar, izvolite. Prezident. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Vesel sem, da sem danes tukaj z vami. Kakor veste, sem tudi jaz bil župan in kakor sem prej povedal župani Ankone, velja, da če si enkrat župan, si vedno župan. Gospa županja Ankone, lepo vas je videti, poštovani člani odbora, gospe in gospodje, kako sem dejal prej, sem vesel, da sem danes tukaj. Govorili bomo o enem najbolj pomembnih vprašanj za prihodnost in blaginjo Evropske unije. Kako organizirati bolj vključujočo družbo? Če bi me kdorkoli vprašal, kaj je po mojem mnenju ena prednostnih nalog v prihodnih letih in desetletjih, bi odgovoril, da je odgovor uspešno vključevanje migrantov in beguncev. Nažalost, se to vprašanje pogosto zanemarja, podcenjuje ali pa celo napak razume. Naj bom popolnoma jasen. Ne gre za mehke ukrepe ali ukrepe, zaradi katerih bi se mi počutili bolje. Prav tako ne gre za to, da bi pomagali tako imenovanim tujcem na mesto nam in našim Vključevanje mora delovati. To je pomembno za našo družbo in za naše gospodarstva. Ali si želimo, da delež družbe ne bo sodeloval in ne bo prispeval? Ali si želimo, da en del naše družbe ne bo govoril našega jezika in ne bo mogel aktivno sodelovati v družbi Vsi želimo, da bi del družbe bil izključen, izrinjen ali zavrnjen. In ali se res želimo spopasti s tveganjem, da se bo del družbe morda obrnil proti večinskemu delu družbe, vsak razumen človek, ki si želi dobro za družbo, bo odgovoril z ne na prav vsako od teh vprašanj. Integracija mora delovati. To je ključnega pomena za kohezijo naših družb in za naše gospodarstvo. Na srečo je tako, da tisti, ki delajo na lokalni ravni, vedo, kako pomembno in nujno je vlagati v to prednostno nalogo. Vi ste predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti in vi veste, da imate zelo pomembno vlogo v tem procesu. Vi poskrbite za to, da prihaja do izmenjav mnen in družbenih izmenjav med migranti in lokalno družbo. Vi odpirate vključevanje migrantov na lokalni trg dela. Vi spodbujate tudi vključevanje s pomočjo vključujočih politik, nastanitve in izobraževanja. Delate tudi z relevantnimi službami na terenu, zato da hitro ugotovite, kje se pojavljajo napetosti. Vem, da nihče v tej dvorani ni naiven. Vključevanje ni vedno preprosto. To zahteva veliko časa, veliko napora in veliko naložb z vseh strani. Izvajanje migracijske politike EU je morda v rokah vlad, ampak vi poskrbite, da to zaživi tudi na terenu. Spopadamo se z veliko izzivi, pa vendar je na stotine lokalnih skupnosti, priča, da je uspešno vključevanje mogoče, raznovrstnost pa predstavlja prednost, ne pa pomislekov. Ti primeri morajo biti prepoznavnejši. Mesta in regije morajo imeti več možnosti, da predstavijo svoje uspešne zgodbe in da povedo, kaj potrebujejo. Mesta in regije so sprožila pobudo za vključevanje in to želim pohvaliti. Mislim tudi, da je to način, da poskrbimo, da bo razprava na višji ravni, kar zadeva migracije in vključevanje. Mislim, da bomo s tem dopolnili delo, ki ga opravljamo na ravni EU v zadnjih letih kajti želimo poskrbeti, da bomo imeli dvosmerni dialog z mesti in lokalnimi oblastmi na področju vključevanja. Migracije ne zadevajo besed, gre za konkretna dejanja. Zato aktivno podpiramo lokalne in regionalne oblasti pri vključevanju na vseh političnih področjih na ravni EU zagotavljamo finančna sredstva. Med letoma 2015 in 2017 smo iz sklada za azil in migracije financirali 4800 ukrepov za vključevanje državljanov tretjih držav po vsej Evropski uniji. Čisto jasno želim povedati, da gre tukaj za finančna sredstva za migrante, ki ta sredstva res potrebujejo. In ta sredstva so namenjena ljudem, ki so v EU na legalen način. Ne gre za denar, ki ga jemljemo državljanom EU. Če želimo pomagati družbam in gospodarstvom, moramo pomagati vsem, ki so del teh družb. To pomeni, da raznovrstnost deluje za vse. Dostop do financiranja na ravni EU je lahko izziv za lokalne in regionalne oblasti, zlasti za tiste najmanjše. Zato smo poskrbeli, da je financiranje za vključevanje bolj dostopno za lokalne oblasti za obdobje 2020 in 2027. Povsod smo zagotovili več sredstev. Gospe in gospodje, število nezakonito prispelih je zdaj niže od predkriznih ravni in zdaj je čas, da poskrbimo za nov zagon. Zdaj se moramo posvetiti vključevanju ljudi, ki so že tukaj. Ni treba razlagati, zakaj je to pomembno. Vendar potrebujemo vašo pomoč, zato da boste vi to lahko razložili svojim nacionalnim vladam. Poskrbite, da bo vaš glas slišen. Vi ste kot župani in vodje regij pomembni, vaš glas šteje in najbolj pomembno je, da vi veste, kako je na terenu. Vi ste tisti, ki lahko govorite o tej temi vi lahko zahtevate podporo in dolgoročne rešitve. Kaj ti, če ne bomo spremenili miselnega okvira in zgodbe, bo Evropa lahko ponovila napake iz preteklih desetletij. Teh napak pa niso čutili samo migranti in njihove skupnosti, ampak naša družba v celoti. Vaš glas bo zelo pomemben tudi v okviru evropskih volitev migracije in vključevanje bo tema, ki bo zelo žgoča v volilni kampanji in poskrbi lahko za še več delitev v družbi. Mi pa delamo na tem, da bi imeli bolj vključujočo družbo, ki bo pomagala vsem državljanom. Vaš glas je zelo pomemben. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa z veseljem dajem besedo gospe Mančineli, ona je županja Ankone. Pred kratkim je dobila nagrado županja sveta za leto 2018. Prej je to nagrado dobil naš kolega Bart Somers. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Preden nadaljujem, se zahvaljujem gospodu Lambercu za povabilo. Hvala, da ste me povabili na to plenarno zasedanje, to mi je veliko čast. Pozdravljam tudi komisarja Aromopolusa. Pred zasedanjem smo se na kratko srečali, pozdravljam tudi vse druge. Hvala tudi gospodu Somersu, on je bil župan sveta za leto 2016, lepo ga je bilo srečati v živo. To je zelo kompleksna tema, nimamo dovolj časa za govor, da bi se teme lotili z vseh vidikov, zato lahko omenim samo nekatere. Najprej, kar zadeva vključevanje državljanov tretjih držav. Ne nadzorovani migracijski tokovi iz Afrike predstavljajo problem. Nekatere države bodo bolj prizadete kot druge. Včasih vidimo vsak dan, ko se dvigne sonce, pravi spektakel na obalah. No, mi smo pa del regije, eh, ker imamo veliko plovil, veliko križark in tudi najlepše jahte so pri nas. Naša dediščina je zelo dobra, pri nas se je renesansa prav tako pojavila. 14 odstotkov prebivalcev je iz tujine, v nekaterih delih tudi do 30 odstotkov, več kot 100 etničnih odstotkov skupnosti se pri nas pojavlja, lahko rečem, da eh, življenje deluje, seveda pa gre za izziv, ki se mu je treba posvečati vsak dan, vsak dan. Seveda to ne pomeni, da moramo kričati na vsa prsa v zvezi s tem, kot to počnejo suverenisti na desni Ampak eh, te teme ne smemo zanemarjati. Gre za dolg, zapleten postopek, ki ni samodejen. Potrebujemo denar, sredstva in tudi ustrezno politiko. Tudi v šolah se vsak dan opravlja pomembno delo. V osnovni šoli, naprimer, izobražujemo otroke, jih socializiramo, jih pripravljamo na družbo in Povedati moram, da v Italiji to dobro deluje. Učitelji so zelo dobro, dobri, dobijo tudi podporo strani Evrope, kar zadeva skupnost. Veliko imamo pobud, pripravljamo se mm, s pomočjo drugih organizacij in izvajamo programe vključevanja. Pomagamo tudi družinam, ki živijo pri nas na legalen način pomagamo pa predvsem ženskam in materam. Te ženske sodelujejo naprimer na jezikovnih tečajih in uh, pomagamo jim tudi pri državljanski vzgoji. In to kaže, da lahko premostimo probleme povezane z priseljevanjem, če je to ustrezno nadzorovano in upravljano v okviru varnosti in legalnega okvira. Vendar to ne velja za nezagonite in neregulirane migracije. Predvsem govorim tu o priseljevanju iz Afrike, zaradi podnebnih sprememb so celotna območja, kjer živijo milijoni, tako vroča, da tam ni več mogoče živeti. Dobro, moramo imeti odprta vrata, to drži, ampak to ne pomeni, da moramo imeti odprte meje. Odprta vrata pomeni, da rešujemo življenja, da pomagamo tistim, ki ostanejo na morju, naprimer, seveda poskrbimo tudi za dostojanstvo, ampak upravljati moramo s temi migracijskimi tokovi in poskrbeti moramo za legalnost. Evropa mora tukaj opraviti svojo vlogo, to je eh, vprašanje, ki je pomembno. Vsaka država ima določeno mero odgovornosti, mora prevzeti del ljudi, ki pridejo, tisti, ki tega ne, niso pripravljeni storiti, ne morejo biti v Evropski uniji. Ni treba, da smo suverenisti, ne more biti tako, da smo enkrat to, enkrat drugo, zato da oviramo migrante, da bi prišli v našo državo. Po drugi strani pa želimo privabiti kapital iz eh, drugih držav. biti moramo pošteni, kajti pravice delavcev so v nekaterih delih manj zaščitene kot druge. Vidimo lahko, da obstajajo velike razlike in zaradi tega bi lahko prišlo do težav v Evropi. Potrebujemo enotna pravila za vse. To velja za pravice delavcev in za migracije. Smo v tretjem tisočletju in zdaj bi Evropa lahko dejansko zaživela svoje urednote. Komisar je dejal, da lahko lokalne oblasti storijo veliko. Lahko bi poskrbeli, da jih slišijo tudi na nacionalni ravni. Lahko bi, naprimer, popravili tiste zmotne politike, ki spodbujajo sovraštvo ali kakorkoli drugače izvajajo napačno politiko. Mislim, da ne smemo samo govoričiti o vključevanju, treba je dejansko ukrepati. Treba je priti od besed k dejanjem, kajti to bo problem našega stoletja in tudi tretjega tisočletja nasploh. Hvala. Merci beaucoup, euh, madame. Hvala lepa, gospa Mančineli. Zdaj pa dobijo besedo člani, pa tudi partnerske organizacije. Čas za govor bo dve minuti, sodelovali pa bodo tudi predstavniki CMR, e AER in CPMR ter Eurocities. ko bo besedo dobil Matijas Deklerk za Eurocities, bodo potem odgovorili tudi naši govorniki, zdaj pa Barbara Duda. Izvolite, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Večkrat smo že imeli priložnost eh, govoriti o vključevanju migrantov in o tem, kako pomembno je tesno sodelovati na vseh ravnih EU. Hvala za podporo. Zelo mi je všeč, da bomo danes naredili še en pomemben korak naprej. Gre za pobudo mesta in regije za vključevanje migrantov. Gre za vključevanje in alternative ni. Če se bomo tega lotili odločno in uspešno, potem vključevanje ne bo samo rešitev problema, ampak bo to tudi osnova za nadaljni razvoj naših družb in za skupno prihodnost. Gre za družbo v celoti, ne samo za novo prišleke, kajti če ne bomo naredili tako, bomo speljali vodo na mlin tistim, ki širijo laži in uh, ki potem pravijo, da pomagamo migrantom, revnim pa ne potrebujemo ustrezne instrumente, ki bodo pomagali premostiti razlike med mesti in regijami, naprimer. In Evropa ima že veliko uspehov za seboj. Jaz sem iz Hamburga. Moje mesto ni majhno ali revno, ampak prav v mestu, kot je Hamburg, lahko vidimo posledice socialnih delitev. To ogroža našo družbo v celoti. Veliko lastnih zamisli smo razvili, vendar veliko smo sodelovali tudi s partnerji v EU, pa tudi širše. To nam je pomagalo. Ne glede na to, iz katere ravni prihajamo, ne glede na to, kako velika je naša skupnost ali mesto, vsi si moramo izmenjati informacije med seboj. Zato upam, da bo ta pobuda mesta in regije za vključevanje migrantov predstavljala dodatni gradnik zato da bomo nadaljevali delo. Upam, da bo to komisija v prihodnosti ne samo podpirala, ampak tudi uporabila. Hvala, Manjus Bertson, predsednik eh, AER. Gre za Združenje evropskih regij. Hvala, cenimo sodelovanje z vami. Jaz sem predsednik AER in odbor regij je eden naših najpomembnejših partnerjev v Evropi. V zadnjih letih smo videli, da se Evropa spopada z velikim pritokom migrantov in beguncev. Tokovi so morda nekoliko upadli, ampak pritisk ostaja. Po vzhodno in zahodno mediteranski poti spet prihaja vedno več ljudi. In to je prednostna naloga za regije občine in mesta, upravljanje s temi tokovi, kaj te, te skupnosti so v prvih bojnih linijah. Skupnosti so tudi ključnega pomena pri vključevanju migrantov in beguncev. To prispeva k socialnemu, gospodarskemu in družbenemu vključevanju in menimo, da bi to lahko predstavljalo prednost za naše družbe. Naše regije so to postavile za prednostno nalogo. Oblikovali smo tudi delovno skupino, ki jo vodi Katalonija. Razvijamo stališča in projekte za to, da bi si izmenjali dobre informacije na tem področju. Projekt se imenuje Amit, podpira pa ga Evropska unija. Poskrbeti moramo, da bo ta sistem deloval in da bomo zagotovili ustrezno finančno pomoč za regije, tako da bodo regije lahko upravile ključno vlogo vključevanja novih prišlikov in če tega ne bomo storili, bo Evropa le stržka uspešno upravljala z migracijskimi tokovi in težko bo žela sadove uspešnega vključevanja migrantov. Težko bomo tudi dobili kohezivno družbo. Zato pozdravljamo vašo pobudo, to bo regijam in občinam ter mestom zagotovilo platformo za sodelovanje. Hvala. Hvala lepa. Eleni Lukajdu. Kjer je Petra P., agapiti sinadelfi. Hvala lepa. Povedati moram, da je Cipr na prvem mestu, kar zadeva prihod nezakonitih migrantov, glede na število prebivalcev v Nikoziji. Poskušamo podpreti te migrante, socialno vsaj. Oblikovali smo nevladno organizacijo v Nikoziji. In naš namen je preko te organizacije izvajati socialno politiko. Mi si želimo imeti družbo brez izključevanja. Socialne pravice želimo zagotoviti vsem državljanom. To je ključnega pomena. In mi izvajamo v okviru te organizacije programe, ponujemo tudi naprimer psihološko podporo, podporo pri iskanju dela, vse življensko učenje, pa tudi podporo priseljencem iz prikrajšanih skupin. Če jih uspešno podpremo, lahko priseljenci in begunci obogatijo našo družbo tudi na lokalni ravni. Nikozija je bila vedno na križišču civilizacij, mi bomo vedno ostali odprto mesto. Že za osmo obdobje izvajamo program nove poti vključevanja in vključujemo tudi financiranje iz eh, Evropskega sklada za migracije in begunce. Ponujemo socialno podporo za priseljence, imamo pa tudi urad za informacije in podporo. Izvajamo programe ustvarjalnega izražanja in V povezavi z družbo na Cipru izvajamo tudi delavnice za otroke. Gradimo pa tudi mreže priseljencev na lokalni ravni, zagotavljamo socialno podporo in organiziramo različne socialne in športne dogodke, zato da se priseljenci povežejo z lokalnim prebivalstvom. Izvajamo izobraževalne programe za otroke, zato da obdržimo kulturne elemente iz držav izvora, ponovamo pa tudi seminarje za odrasle. Hvali, hvala Rui Betoncourt za organizacijo CPMR. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Včasih, ko je vprašanje migracije postalo ključno za Evropo in mednarodno skupnost, mi predstavljamo več kot 100 perifernih regij in smo seveda izpostavljeni temu pojavu. V 2015 že intenzivno delamo, kar se tiče migracij. Tukaj smo združili delo predsednikov sredizemskih regij. Ko gre za specifično delo ozaveščanja in skušamo tudi lobirati in opravljati delo v različnih izvornih državah, pa tudi tranzitnih državah. Pri tem vključujemo tudi komisijo in parlament. Pripravljamo konkretne ukrepe za politiko migracije in specifične potrebe regije. Naj spostavim potrebo, potencial in vlogo regij, kar se tiče izziva vključevanja migrantov tudi na ravni EU. Pri politiki migracij si želimo bolj učinkovite ukrepe za lokalne in regionalne ravni. Sedaj že imamo nekaj rezultatov, vendar pa to ne zadošča. Geopolitične razmere igrajo svojo vlogo, pa tudi drugi dejavniki in tukaj nam vse to kaže, da moramo imeti več skupnih prizadevanj, okrepiti zmogljivosti drug drugega. To so sredstva, za, s katerimi želi CPMR sodelovati z odborom regij. Regije imajo pomembno vlogo za prihodnost in zveda je tukaj tudi finančna perspektiva po 2020 zelo pomembna. Je pa to upravljeno na več ravneh, več ravni pristojnosti je in zato so regije zelo pomembne. Hvala lepa. Kolega Bart Somos. Hvala lepa, sedaj pa kolega Bart Somos. Hvala lepa. Zelo sem zadovoljen s pobudo mest in regi za vključevanje. Realnost današnjega časa je, da živimo v zelo raznolikih realnostih in se moramo s tem soočiti. In priseljevanje je, migracije so včasih negativne, saj mislimo tako, vendar pa se moramo naučiti Omrežje me s dobrimi praksami nam lahko pomaga. Ena od stvari je, da damo migrantom veščine, da bodo aktivno udeleženi v naših družbah, morajo se naučiti jezika, imeti možnost se naučiti jezika, sicer bodo izolirani, biti morajo del trga dela in del družbe. Istočasno pa se moramo boriti proti segregaciji v naših mestah, kajti pogosto govorimo o raznolikosti kot o dodane vrednosti, vendar pa v resničnosti pogosto živimo v arhipelagu monokulturnih otokov. Raznolikost je lahko dodana vrednost, če je to del vsakodnevnega življenja, če se resnično srečujete z različnimi ljudmi in živite z njimi. Nekaj, kar moramo pustiti za sabo, je komunitarno, komunitarno razmišljanje. Če se ogledamo mesta, da delimo mesta na skupine, skupnosti, potem vse slačimo v škatlico, imamo eno identiteto in to označimo. Včasih vidimo, da so ljudje žrtve diskriminacije, včasih zlorabljajo socialni sistem, ampak v bistvu smo prepogosto slepi za pozitivne modele, ki jih imamo. Vsak mesto jih je stotine, to lahko motivira ljudi za premagovanje težav in stereotipov in to lahko pomeni razliko v naših družbah. Tako da je označevanje ljudi nekaj, kar mora prenehati imamo različne identitete različnih ljudi in to je lahko dodana vrednost. In še zadnja stvar. Seveda moramo imeti družbo, ki temelji na skupnih vrednotah, to moramo breniti, ampak ena ključnih vrednot naše družbe je boj proti izključevanju in diskriminaciji. Na populistični strani pozabljamo, da je to tudi del naše zahodne civilizacije. Kajti to je tista prava priložnost da ustvarimo sinergijo tudi za skupnosti, ki živijo v družbi. Hvala. Euh, Hvala lepa. Sedaj pa Pedro Pučijo, svet mesta Evrope. Karo Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, županje in župani. Tudi sam bi rad prispeval. Sem namreč predstavnik sveta za lokalne in regionalne skupnosti v Evropi. Imamo več kot 100 tisoč lokalnih skupnosti. Zelo veliko nacionalnih organizacij imamo in se zelo zauzemamo za integracijo prosilcev za azil in da bi to izvajali torej, tudi v mestih. Vse, kakor pa potrebujemo evropski odziv na strukturne izzive, kar predstavljajo migracije na lokalni in regionalni ravni. Kajti to je predvsem na lokalni ravni in eh, moramo zagotiti čim večjo kohezijo, če želimo ustrezno ukrepati. Potrebno je olajšati dostop do financ, izmenjevati na boljši način najboljše prakse, spodbujati bolj mehak pristop k financam EU in izboljšati dostop do storitev za priseljence na lokalni ravni, ko bomo imeli točke vse na enem mestu. Vse to predstavlja sodelovanje z odborom regij in tako to krepi naše prepričanje, da je ta pobuda zelo pomembna in da gre v pravi smeri za senzibilizacijo politike in za izboljšavo ukrepov. Pred volitvami Evropski parlament skušajo nekateri politiki in stranke izrabiti migracije za svoj volilni uspeh. Ampak, seveda, mi moramo gledati dlje. Potrebno je migrantom zagotoviti določene pravice. Pakt o migracijah je zelo pomemben za mesta in lokalne skupnosti. Prav tako moramo vplivati na politiko in zakonodajo. Pogosto imamo čisto konkretne predloge za to. Žal ste že prekoračili čas za govor, imeli ste dve minuti. Gospod komisar mora oditi, kajti ob 16. ima pomemben sestanek, tako da mu dajem besedo, da odgovori tistim, ki so že spregovorili. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, naj začnem z zelo pomembno pripombo. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal gospod Somers. Vse, temelji na načelih in vrednotah. Naše demokracije temeljijo na tem. In točno migrantska kriza je postavila pod vprašaj stene nekaterih načela in vrednot, nekaterih temelji Evropa. In to je trenutek, ko moramo podati jasen odgovor. Ne bom okleval. Kar sem komisar, sem se soočil s temi razmerami. In sedaj pred volitvami imamo grožnjo porasta populizma. Populisti skupaj z nacionalisti spodkopavajo evropski projekt. Tako da mi vsi, pa naj se govorimo o komisiji ali drugih evropskih institucijah, branimo evropski projekt. Gospa Duden mi je zastavila vprašanje. Naj podam nekaj več informacij o tem, kaj počnemo komisiji. Komisija je od samega začetka zelo podpirala pobudo odbora Rigi. Mobilizirala, pomagala, spodbujala je lokalne organe na področju integracije, kot sem dejal že v vodnih pripombah. Zato se je komisija koordinirala s partnerstvom za urbano agendo, kot se to imenuje, o vključevanju migrantov v mestu Amsterdam. To smo neposredno podprli, neposredno smo podprli mesta z nekaterimi finančnimi sredstvi iz skladov. In o tem smo že podali sporočilo odboru regij. Zato pozdravljamo pobude za nadaljne sodelovanje na, tej, na to temo. Kar se tiče ukrepov Evropske unije za mesta in vključevanje, gospod Benson je zastavil to vprašanje. Otepljiv primer našega dialoga je partnerstvo kočevanja migrantov pod okrem tega, kar sem prej že omenil. Tukaj združujemo države, komisijo in mesta po državah. Naj vam povem, da je to sodelovanje pred leti bila samo želja, sedaj je to resničnost. In tukaj smo, zato da vas neposredno podpremo finančno, operativno in praktično. Komisija in odbor regij sta zelo dejavna pri tem partnerstvu. In naj se zahvalim odboru regij in vašemu predsedniku in vsem vam za to. Če bomo še izboljšali to partnerstvo, bo še bolje. Tako imamo Maja drugič urbano akademijo vključevanja in inovativnih programov za tiste, ki spremajo odločitve in praktike na lokalni ravni. Financiranje predlagamo znatno povišico sredstev za migracije trikrat več tudi Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj, bosta imela tematski prioriteti, ne bo specifičnega odstotka namenjenega migracijam, bo pa nasplošno na voljo za migracije. Zato je zelo pomembno, da lokalne skupnosti z nacionalnimi organi, ki pravljajo s temi programi, resnično zagotovijo, da bodo migracije prednostne v nacionalnih programih. Sedaj pa v grščini odgovor kolegici iz Grčije. Hvala lepa za vprašanje. Spremljam to, kar se dogaja na Cipru. Nedavno sem Cipr obiskal in lokalni in nacionalni organi so me obvestili o dogodkih rad bi pohvalil Nikozijo za svojo pobudo. To je odličen primer manjše prestolnice, ki pozdravi priseljence in to je ločno sporočilo Evropi. Ampak to je sporočilo tudi za obo regi. Poleg tega, če bi nacionalne vlade bolj prisluhnile lokalni ravni, bi pravili boljše delo boljše bi vladali in to na, na, na podlagi načel in vrednot, na katerih temeljimo. Podpiramo vas, veste, da je Cipr pod veliko pritiska. Ne vemo, kaj bo prihodnost prinesla. Cipr je na robu negotovosti in prosim, vašim organom prenesite našo podporo. In potem končno, rad bi spregovoril še o zadevah, ki so ključne za integracijo. Absolutno pomembno je spostaviti dopolnilnost z ostalimi skladi. In iščemo sinergije v tej smeri. Večja sinergija s prednostnimi nalogami. vse to je v uredbah o strukturnih skladih. Naprimer, kar se tiče določb o skladih. Komisija za Evropski socialni sklad predlaga 120 milijard evrov, ki se jih lahko uporabi za ukrepe na področju socialne kohezije vključevanje na trg dela, izobraževanje ranljivih skupin, tudi migrantov. Vendar pa dovolite mi, da se vrnem na komisijo. Rad bi se zahvalil v imenu komisije za veliko podporo vašega odbora, ki nam jo namenjate od samega začetka zato da lahko rečemo, da nismo. Tam, kjer smo bili pred štirimi leti, precej smo napredovali in mislim, da bo prihodnje Evropa bolje pripravljena na soočene s temi fenomeni. Ne smemo pa pozabiti na česa, kar je zelo pomembno. Tista prva raven vsake administracije, ki se sooča s to težavo, so lokalni organi, Še enkrat torej, imate našo polno podporo, to sem že dejal, praktično, finančno in operativno. Hvala lepa za to odlično sodelovanje, ki se bo še nadaljevalo. Hvala lepa, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo z našo razpravo. Besedo dobi kolega Karnval Num. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp natuurlijk de bijzonder. Hvala lepa, gospod predsednik. Vem, da ima komisar precej natrpan urnik, ampak žal mi je, da mora sedaj zapustiti dvorano. Družbe so vedno bolj raznolike in to prenaša sabo izzive za naša mesta in regije ne na zadnje, tudi za socialno kohezijo. Če želimo najti kaj pozitivnega za migracije, potem moramo reči, da je integracija prišlekov nujno potrebna. Kar se da hitro, jih moramo vključiti v našo družbo v Flandriji imamo dobre izkušnje. Že kar nekaj let imamo projekt integracije, ki temelji na treh stebrih. Najprej jezikovno znanje, kar se da hitro, jih moramo naučiti jezika. To pomeni, da jim omogočimo interakcijo. Tudi s civilno družbo, tako da imajo potem ti ljudje določene možnosti na trgu dela. Potem pa tudi vključevanje v družbo, državljanska vzgoja. Morajo vedeti, katere so pravice, katere so obveznosti, kako se obnašati in kako torej si najti ustrezno poklicno perspektivo katero izobraževanje bi naprimer bilo smiselno za njih. Zato je tudi pomembno, da preverimo, kaj natančno potrebujejo, kajti ne moramo vsem dati na voljo enakih stvari. Moramo to prikoliti posameznikom. Zato, da zagotavljamo socialno kohezijo, moramo ukrepati tudi na evropski ravni, tako si lahko izmenjujemo prakse. To potrebujemo bolj kot kadarkoli. Hvala lepa. Sedaj pa Matjas de Klerk, župan Genta v imenu uh, Eurocities. Hvala lepa v imenu Eurocities. Bi se vam rad zahvalil, gospod predsednik, za vabilo, da danes tukaj spregovorim dve minuti na to pomembno temo o imenu 140 milijonov evropskih državljanov, ki jih predstavljamo v Eurocities. Naj podam nekaj izjav najprej. V zadnjih letih smo na evropski ravni skušali vključevati imigrante in begunce na trg dela. Vendar pa to ne zadošča. Širše družbeno vključevanje stanovanjska politika in dostop do izobraževalnega sistema so tudi zelo pomembni izzivi za vključevanje v evropskih mestih. Drugič, mesta imajo inovativne, uspešne pristope za to, da bi vključevanje delovalo. Veliko mest je vključilo tudi ad hoc skupine za vključevanje, in ki pokrivajo vse postopke vključevanja. Naprimer, mesto Gent ima projektno skupino za begunce, sodelovanje med administracijo, civilno družbo in državljani, zato da olajšamo vključevanje beguncev. Tretjič, mesta lahko pomagajo boju proti negativni konotaciji priseljencev. Tu lahko razvijajo vsi državljani in vsi prebivalci svoj potencial, lahko dostojno živijo. In končno, gospod predsednik, mesta morajo bolje sodelovati z nacionalnimi in evropskimi organi. Veliko je tistega, kar lahko mesta dodajo evropski ravni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 kjer so prevažali otroke iz manjše šole in ta avtobus je bil ugrabljen. Vsi vemo, kaj se je zgodilo. Voznik avtobusa je bil priseljenec, kot smo lahko slišali kasneje. In to je seveda nekaj, kar je ustvarjalo dodatne strahove, torej, da je priseljenec vozil ta avtobus. Prav tako je bil v tem avtobusu otrok, ki je zrasel v Italiji, je pa egipčanskega porekla. In potem je nastala pobuda. Ta otrok je bil zelo pogumen, inteligentno je ukrepal, sodeloval je s policijo in je pomagal pri policiji tem celotnem incidentu. Sam prihajam iz Katanje in z evropskimi sredstvi smo določeno zemljišče spremenili. Spremenili smo namen tega zemljišča in tukaj je sodelovalo zelo veliko migrantskih otrok. To je bilo fantastično. Tudi celotno prebivalstvo je yeah sodelovalo, videli so, da otroci pridno delajo pri tem projektu. To so torej te najboljše prakse, ki bi jih lahko uporabili tudi druge. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Hans Jansen. Meneer de voorzitter, beste collega's, eh, laat ik voor eh, het praktische. Hvala lepa, gospod predsednik, čisto na kratko. Praktično rečeno, bi rad povedal, da moramo seveda te določene primere, najboljše primere razširjati. Tukaj mislim tudi na provinco Brabant, mojo regijo, sodelujemo in skušamo vse ljudi v azilnem centru poučiti in jih izprašati. Prašamo jih, zakaj prihajate na nizozemsko, katere kompetence imate in jim seveda razložimo, kakšne so možnosti nastanitve in dela v naši regiji, tako da potem to resnično ustrezno obdelamo na regionalni ravni. Seveda to zahteva veliko pozornosti in časa, ampak tako naredimo pozitiven korak naprej. In potem je zaključek seveda zelo, zelo prijeten, ko ti ljudje potem dobijo tudi nizozemsko državljanstvo, se popolnoma vključijo v družbo in mi tudi povedo, da so zelo, zelo hvaležni za to, da so prebrodili težavno obdobje z veliko travmami in da so sedaj postali del družbe. Zelo pomembno je, gospod predsednik, najti platformo za vse te dobre prakse, tako da lahko to si izmenjujemo. Pomembno je, da se ne osredotočujemo samo na negativno. The cost of. Hvala lepa, De Costa. Merci, Voici... Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sedem let sem že član odbora regij in ta tema je tema, ki se je razvijala v zadnjih nekaj letih. Najprej je veliko regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so v odboru regij neposredno vključeni v ta fenomen. Skoraj vsi si zastavljajo to vprašanje in moramo sprejeti odločitve. In res smo tisti, ki smo v prvem stiku z njimi. In seveda, sedaj imamo novo metodo na evropski ravni, kajti ta tema se vse čas razvija in se moramo tudi mi prilagajati. Migracije se spreminjajo, tako kar se tiče geografije, intenzitete in celo ciljev. Naj povem o skupni Santome. Smo blizu Kaleja kjer se razmere zelo hitro spreminjajo v teh zadnjih letih. Seveda si želimo ponuditi pot integracije migrantom, zato da bo naša skupnost tudi lahko zagotovila kohezijo med državljani, ki živijo na istem ozemlju. Naj izpostavim to izkušnjo svoje skupnosti, ki skuša zbrati mlade ob športu mladi Afganistanci, Pakistanci, ki jih spremljajo prebavci regije, mojega mesta, so ustanovili klub kriketa. In tako imamo dve ekipi pri nas, kriketa, in uh, smo regionalno najboljši prvi na prvih dveh mestih, vse ostale ekipe so dale zadaj. Torej, vključili smo mlade imigrante in smo potem tudi spostavili letno akademijo za krike, tako da bi tudi druge mlade lahko vključili in jim omogočili sodelovanje. Torej, imigranti, ki postajajo šampioni in imigranti, ki postajajo tudi predmet integracije. In to je najboljša praksa za vse nas. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa kolegica Subira. Txaldeon jaun Andreok, migrazio mugimenduek tokiko, eskualde eta estatu mailako erantzun. Hvala za besedo. Tako je, migracije so velik izziv in odgovor moramo iskati na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije. Je pa res, da Evropska unija ni sprejela hitro vseh primernih odločitev oziroma se ni dovolj hitro odzvala na vse te izzive. Poleg tega pa tudi države članice med sabo se niso mogle ustrezno dogovoriti. Sama verjamem, da so regije med sabo strateško povezane in se morajo tudi skupaj odzvati na izziv migracij. Imam tudi nekaj primerov za vas. Bas, naša vlada v Baski je podala poseben predlog za vključevanje priseljencev v našo družbo in ta predlog predvideva poseben mehanizem za vključevanje priseljencev. Poleg tega smo oblikovali tudi poseben porazdelitveni ključ, imamo tudi merila, ki jih je treba izpolniti, gre za zaposlitev, za število prebivalstva in tudi za možnost vključevanja na trg dela. Kot sem že dejala, sodelujemo z našo vlado v Španiji, poleg tega pa hočemo sodelovati tudi z Evropsko unijo. Poleg tega je naša regionalna vlada začela izvajati poseben pilotni projekt za sprejem in za vključevanje priseljencev v našo družbo. Tukaj se delujemo tako na mednarodni ravni, kakor za nas so zvezno vlado. Kaj nam je tega pilotnega projekta? Priseljencem bomo ponudili tudi določena finančna sredstva in v tem pilotnem projektu bomo poskrbeli za šest družin, ki so prišle v Španijo iz Jordanije. To je tudi povezano z vašo pobudo, ampak moram tudi povedati, da so ti primeri zelo zgovorni. Lokalne in regionalne skupnosti so del celotne rešitve. Glede na to, da vas je še veliko, 11 in glede na to, da moramo spoštovati tudi naš časovni razpored, ker moramo ob pol sedmih končati z našim delom, boste sedaj imeli samo še minuto časa. Naslednji je gospod Wolf. Predsednik, kolegice in kolegi, hvala lepa za to razpravo. Mislim, da je še prav posebno visoka vrednost mest in regij, kar se tiče integracije, zelo pomembna. To je predpogoj za uspešno vključevanje. To so skupne vrednote in te skupne vrednote držijo naše družbe skupaj in pomenijo lažje sobivanje. Tisti, ki prihajajo k nam, morajo spoštovati ta pravila in zato jih tudi posredujemo. V Baden-Württembergu imamo določene ustanove in počevanje za migrante. To daje potem pravni državi tudi obraz, tudi pravni strokovnjaki sodelujejo, 300 jih je in tako posredujemo tudi vrednote, ki jih pričakujemo. In to kaže, kakšen potencial je v naši družbi, ko gre za uspešno vključevanje in veseli me, da se v odboru regij danes pogovarjamo o teh uspešnih projektih. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Joana Mikl-Leitner. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da se vsi strinjamo, ko pravim, da se mora integracija začeti že na najnižji ravni in pri najmanjših, torej v vrcih. Zato smo pred nekaj leti začeli s projektom, kjer smo začeli s uporabo med kulturnih strokovnjakov. 170 jih je že sedaj govorilo zelo veliko jezikov in gradijo mostove med otroki in, otroki in starši. To mislim, da je resnično živ projekt vključevanja. Tako lahko 20 odstotkom naših otrokov v vrcih, ki imajo negativno ozadje, pomagamo in to mislim, da je zelo dober primer, kako lahko sodelujemo. Petem, prosim, prijete gospod na Avstrijo in si ogledajte ta projekt. Hvala lepa, sedaj pa Peter Kurz. Hvala za besedo. Najprej bi se vam rad zahvalil za to pobudo sam ne bom podal nobenih dodatnih primerov, kljub temu, da imamo v svojem mestu kar nekaj primerov in imamo tudi dele 40 odstotkov priseljencev in lahko bi seveda postregel z številnimi primeri uspešnega vključevanja priseljencev. Bom pa vseeno povedal dvoje. Vse te politike so med sabo povezane, politike migracij in vključevanja. Države članice morajo poskrbeti za to, da bo bodo priseljenci imeli tudi priložnost, da se vključijo na trg dela, kajti če te priložnosti ne bodo imeli, bodo škodili našim mestom in naši družbi. Potem pa se moramo sredotočiti tudi na tista mesta, odkotr prihajajo priseljenci in moramo tudi z njimi sodelovati ne samo na področju priseljevanja, ampak tudi na področju ljudi, ki tam živijo. Ja. Ana Marija je sedaj na vrsti. Hvala za besedo. Moram povedati, da sem res razočarana nad tem, da je sicer komisar prišel na samo razpravo, podal je svoj govor, potem pa je odšel. Že kar nekaj let se soočamo z migracijsko krizo. To je dejstvo, kljub temu, da se politiki o tem sploh nočejo pogovarjati. Ampak mi to krizo doživljamo vsak dan. Imamo zakonite begunce, pa tudi nezakonite priseljence. Milijon jih je. Vse to pa poganja mreža trgovcev in tihotapcev z ljudmi in s priseljenci. Zakonito priseljevanje sicer ni neka pravica, ampak komisija to podpira. Tukaj imamo tudi primere, ko se priseljencem dajo tudi posebne finančne kartice, ki se lahko potem uporabljajo tudi za namene financiranja terorizma. Zanima me, kaj je storila komisija na tem področju, ali jim je sploh pomagala, da se vrnejo nazaj v Afriko. Mislim, da komisija vse te probleme samo važa v Evropsko unijo. Begona Martinez je sedaj na vrsti. Hvala za besedo. Tukaj imamo več ideologij, ampak rdeča nit našega razmišljanja je, da se skupaj postavimo po robu temu novemu izzivu. Migracije so evropski izziv, zato moramo tudi okrepiti evropsko agendo na področju priseljevanja. Res je, govorimo o raznolikosti, govorimo tudi o bogatstvu v Evropski uniji, ampak po drugi strani slišimo ogromno sovražnega govora komisar je že prej to tudi povedal, potrebujemo podporo in tudi finančna sredstva za regionalne in lokalne projekte za vključevanje priseljencev v našo družbo. Vse pa mora temeljiti na dialogu, na participaciji državljanov in priseljencev. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Alfonso Preguizuelo hvala za besedo. Govorimo o vključevanju, to je tudi stebr evropskega stebra za rast in vključevanje. Je pa to tudi stebr agende 2030, to je tudi cilj trajnostnega razvoja. Prihajam iz avtonomne pokrajine Mursije in sicer je na jugu Španije. Mi smo navajeni na priseljence. Naša družba je družba vključevanja, kljub temu, da moramo sprejeti nezakonite priseljence. Nas pa skrbi naslednje. Mislim, da moramo bolje uskladiti politiko ne samo vključevanja, ampak tudi vključevanja priseljencev na trg dela in tudi v šolstvo. Lani je naša avtonomna pokrajina prejela posebno nagrado za vključevanje priseljencev na trg dela. To je ključ za uspeh. Najlepša hvala. A Žuan Kanabi je sedaj na vrsti. Hvala za besedo. Govoril bom v jeziku avtonomne pokrajine Katalonije. Seveda gre za ključno in temeljno vprašanje. Regionalne in lokalne oblasti so tiste, ki morajo poskrbeti za to, da bodo priseljenci vključeni v našo družbo. Lahko seveda samo ponovim to, kar smo danes že dejali. Tudi komisar je povedal, da če bomo imeli več sredstev, bomo lahko tudi pomagali regijam. Je pa treba omeniti še naslednje. Vemo, da je v Evropo prišlo ogromno število mladih brez spremstva. To je ranljiva skupina, na milijone jih je, na tisoče jih je. In tudi za njih moramo poskrbeti, moramo spoštovati človekove pravice, boriti se moramo proti rasizmu in sovraštvu, proti revščini in proti revnim. Nekdo je prej tudi primerjal migracije s terorizmom, to je grozno hvala za besedo. Sam verjamem, da lahko vse privede do radikalizacije, temu pa se lahko postavimo po robu samo na takšen način, da bomo sprejeli celovite politike za vključevanje priseljencev v našo družbo in tudi na trg dela. Mi smo to tudi storili doma. Sprejeli smo ogromno število priseljencev v določenih mestih, to predstavlja deset odstotni delež. Mi smo za vključevanje, za integracijo. S tem bomo priseljencem izkazali tudi spoštovanje in bomo spoštovali raznolikost. Na takšen način pa bomo tudi obogatili našo družbo za kulturno in versko izmenjavo. Na takšen način lahko zgradimo Evropo solidarnosti, ki bo vključujoča za vse najlepša. Hvala, sedaj pa Paulina Hajnajnan. Hvala za besedo. V moji regiji na jugozahodu Finske imamo posebne tečaje in posebna usposabljanja za matere, ki prihajajo iz družin priseljencev, zaradi tega, ker se zlasti ženske matere soočajo z številnimi izzivi. Tako lahko se naučijo nekaj o naši družbi, naučijo se lahko finščine, poleg tega pa pridobijo tudi nove spretnosti. glede tega, kako mora recimo registrirati otroka, da bo lahko potem se šolal. Moram tudi povedati, da smo bili zelo uspešni in da, s, in da nas je naša zvezdna vlada tudi podprla. Na takšen način pa smo tudi spodbudili ženske, da so zapustile svoje domove. Sedaj pa dajem besedo kolegu Pertrandalhu. Hvala za besedo. Danes smo veliko krat omenili rast. Sam prihajam iz lokalnega območja, kjer imamo kar 30 odstotkov priseljencev. Poleg tega moram tudi povedati, da je pač to regija, ki ima v primerjavi z ostalimi največje število priseljencev. Poleg tega pa je stopnja brezposelnosti zelo nizka, zaradi tega, ker smo ustvarili ogromno delovnih mest. Komisija je dejala, da moramo najti dobre regionalne in lokalne primere. Mislim, da jih imamo ogromno. In res sem tudi vesel, da imamo danes razpravo. Rast je namreč predpogoj za uspešno vključevanje. Na takšen način bomo tudi zmanjšali brezposelnost, zlasti za priseljence in na takšen način bomo tudi izboljšali vključevanje. Najlepša hvala. Donato Toma je sedaj na vrsti. Grazie presidente, grazie colleghi. Eh, Donato Toma e governatore. Hvala za besedo. Nekaj bi rad tudi povedal o moji regiji, kjer je 3000 priseljencev. V moji regiji živi 300 tisoč prebivalcev. Mislim, da nam je uspelo res dostojno vključiti priseljence v našo družbo in na trg dela. Mislim, da jih je treba tudi enakomerno porazdeliti v državi, kamor pridejo, tako da ne bomo nekje imeli veliko koncentracijo priseljencev, drugod pa sploh ne. Poleg tega pa moramo omeniti tudi vlogo cerkve, ki je igrala zelo pomembno vlogo pri vključevanju priseljencev. Hvala lepa. Na koncu pa še gospod Gido Milana. Eh, eh, Hvala za besedo. kadar priseljevanje ni uspešno, se vodi k povečanju revščine in k marginalizaciji. To pa je tudi leglo za rasizem in za ksenofobijo. Zato moramo sprejeti tudi ustrezne ukrepe na tem področju. Lokalne skupnosti morajo ukrepati in zato lahko samo pozdravimo to pobudo. Seveda, pobuda mora imeti tudi finančna sredstva, drugače ne bo uspešna. Sedaj seveda v Evropi doživljamo priseljevanje brez primere. Imamo zakonite in tudi nezakonite priseljence. Nezakoniti priseljenci so pač tisti, ki v Evropo niso mogli priti po zakoniti poti in ne moremo jih ustaviti na njihovi poti in jih potem prisilno poslati domov. To ni vedno mogoče. Ukrepati moramo tudi drugod v Evropi državah izvora. Poleg tega moramo tudi poskrbeti za to, da bomo lahko priseljence podpirali tukaj v Evropski uniji z ustreznimi finančnimi sredstvi. Hvala, hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Preden sklenemo to točko, bom z veseljem dal besedo gospe Mančineli, da poda še svoje sklepne besede. Tudi... Hvala za besedo. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Sedaj vidim, da imamo ogromno dobrih primerov in tudi ogromno dobrih praks v Evropski uniji. V našem mestu Ankoni imamo vsako leto poseben festival v enem delu mesta, kjer imamo ogromno število priseljencev, pa tudi državljanov drugih držav, se pravi, gre za festival, ki temelji na raznolikosti, kulturni raznolikosti. Gre za neke vrste sejem za kulturno izmenjavo. In ta festival v Ankoni poteka že kar nekaj let. In na tem festivalu lahko vidimo res najboljše prakse. Upam, da se boste lahko tudi pridružili tej pobudi iz Ankone. Morda pa bi lahko s tem festivalom začeli tudi v drugih mestih v Evropski uniji. Poleg tega smo slišali tudi nekaj dobrih zgodb, ampak za uspeh potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva. tudi najboljše prakse na svetu lahko delujejo samo, če imamo dovolj finančnih sredstev in tudi dovolj osebja, ki bo pomagalo priseljencev. Recimo, če imamo mesto z sto, sto tisočimi ljudmi in v to mesto pride več kot tisoč oziroma pet tisoč ljudi, brez dela, brez stanovanj, poleg tega sploh ne znajo jezika tega mesta. Ne vem, ali jim lahko pomagamo kajti prebivalci v tem mestu so potem preobremenjeni. Ja, dobro je, da imamo načela in dobre prakse, ampak potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva, človeški kapital, brez tega so tudi najboljše prakse neuspešne in slabe. Najlepša hvala. Merci beaucoup, madame. Hvala lepa, hvala gospod Mančineli. hvala tudi za konkretne primere izvajanja projektov na terenu. Mislim, da bo to zagotovilo veliko navtiha za naše dejavnosti na področju vključevanja migrantov in uh, mislim, da bo veliko mest z veseljem sodelovalo v tej pobudi. Čeprav, če začnemo z 83, je to tudi že kar veliko. Hvala. Grazie Presidente. Kolegice in kolegi, zdaj bomo začeli s peto točko na dnevnem redu. Gre za evropski semester in kohezijsko politiko, prilagajanje strukturnih reform dolgoročnim naložbam poročevalca Roba Jonkmana vabim, da se nam pridruži na predsedniškem odru, pa tudi njegovega svetovalca oziroma svetovalko vabim, da se nam pridruži. In gospa Mihajlova, predsednica odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu, bo prav tako sodelovala v naši razpravi. Ah,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 Thank you very much. Uh, hvala za besedo. Nadaljeval pa bom v nizozemščini. Še enkrat najlepša hvala za besedo, pozdravil bi rad tudi Iskro Mihajlovo, dragi kolegi, drage kolegice, dragi gostje. Dobro, upam, da ne bom preveč strokoven, ampak gre za zelo tehnično poročilo, ki sem ga pripravil na prošnjo romunskega predsedstva. Kaj namen tega poročila? sprašujem se o tem, kako lahko regije bolj sodelujejo pri evropskem semestru. Mi lahko to počnemo na več načinov, v duhu partnerstva, pa tudi v okviru kohezijske politike. Pri kohezijski politiki obstaja tudi poseben kodeks ravnanja za partnerstvo. V evropskem semestru je treba spoštovati načela partnerstva in subsidiarnosti. Pred tremi leti ste mi tudi zaupali oblikovanje poročila o kodeksu ravnanja. In ko sem pripravljal to poročilo, sem tudi ugotovil, da komisija ni bila najbolj navdušena nad tem. Evropski parlament pa je bil Komisija je sedaj predlagala, da bi bolje uskladili evropski semester z kohezijsko politiko in zato je naša vloga še bolj pomembna, vloga lokalnih in regionalnih skupnosti. V letu 2017, ko je bil kodeks sprejet, je bilo to že očitno. Potreba po našem vključevanju pa se sedaj še veča, ne samo zaradi tega, ker je evropski semester bolj povezan z kohezijsko politiko, ampak tudi zaradi tega, ker hoče svet okrepiti samo načelo partnerstva. vsi poznate kodeks ravnanja in svet ustraja pri kodeksu, ampak to ni dovolj po mojem mnenju. Partnerstvo mora postati sestavni del evropskega semestra. Komisija seveda, kakor veste, pripravlja priporočila za posamezne države članice in v prilogi B je to veliko bolj podrobno opisano. Komisija si tudi želi, da bi lokalne in regionalne oblasti sodelovali pri izvajanju teh priporočil, zlasti na področju dolgoročnih naložb. In to je tudi moje prvo delo v zvezi s tem, kar me je prosilo romunsko predsedstvo. Sam tudi mislim, da je treba okrepiti udeležbo lokalnih in regionalnih oblasti, ampak zato je treba tudi izboljšati in prenoviti obstoječo uredbo. Mislim, da se lahko strinjam z vsemi amantmaji, ki sem jih prijel. Nažalost, pa lahko podprem samo del prvega amantmaja. Kaj ti ta amantma pravi, da je samo prvi scenarij možen? Sam pa se s tem ne strinjam. drugače pa, kot sem že dejal, lahko podprem vse amantmaje, ki sem jih prejel. Seveda potrebujemo podporo, upam, da jo bom prijel in upam, da bomo lahko podprem mnenje tudi v celoti sprejeli. Imel sem tudi zelo dobre pogovore z gospod Mihajlovo, ki je tudi pripravila mnenje o podobni zadevi. Sam bom to mnenje podprl, upam, da je tudi iskra Mihajlova naklonjena mojemu poročilu. Rad bi se zahvalil tudi vsem članom komisije Kotr, pa tudi predstavnikom komisije. Andreja, najlepša hvala. Uh, eh, secretariat van mijn fractie, uh, Jacopo, dankjewel. Poleg tega bi se rad zahvalil tudi sekretarijatu. Zdi se, da smo na podelitvi Oskarjev, ampak vsem se moram zahvaliti, kajti moram povedati, da ste mi res pomagali pri pripravi tega poročila. Potem pa bi se rad zahvalil tudi moj jemu svetovalcu, ki je sedaj malo zardel, ampak brez njegove pomoči mu ne bi uspelo pripraviti tega izjemnega poročila. Res sem zelo vesel, da ste mi stali ob strani. Najlepša hvala. Odlično. No, se lepo in prav, da se vsem zahvaljujete, ampak običajno je treba to storiti v okviru časa za govor. Kakorkoli že, Pozdravljam predsednico odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu, to je Iskra Mihajlova. In obenem želim to priložnost izkoristiti tudi zato, da se ji zahvalim za odlično sodelovanje, ki smo ga uživali tekom tega mandata. Mislim, da smo intenzivno sodelovali z odborom regij in tudi rezultati na terenu so vidni. Hvala, izvolite. Thank you. Thank you, Mr. President. Uh, hvala za besedo, hvala predsednik, dragi člani in članice odbora Regi. Res sem vam hvaležna, da ste me povabili na vašo plenarno zasedanje, da vam bom tudi nekaj povedala o razpravah, ki sedaj potekajo v zvezi z letnim pregledom rasti in v zvezi z evropskim semestrom. Evropski parlament je prejšnji mesec tudi sprejel resolucijo o letnem pregledu rasti za leto 2019. V tej resoluciji smo povedali, da moramo imeti visoko kakovostne naložbe in reforme za ključe vanje. Poleg tega pa potrebujemo vse to tudi za ustrezne javne finance. Resolucija poziva Evropsko unijo, zlasti države članice, da usklajeno ukrepajo za vključujočo in trajnostno rast. Poleg tega resolucija tudi pravi, da morajo države članice izboljšati produktivnost z naložbami v okolje, v trajnostno infrastrukturo, vse pa mora biti tudi združljivo z cilji trajnostnega razvoja združenih narodov. Tako bomo tudi spodbujali trajnostno rast. Več produktivnosti pa zahteva tudi naložbe v spretnosti, inovacije, digitalizacijo, raziskave in nove tehnološke napredke. Vse pa mora biti tudi združljivo z cilji Evropske agende 2030. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti, da mora biti vse tudi povezano z ostalimi politikami Evropske unije. Vključenost in visoka produktivnost pa morata biti sedaj med sabo tesno povezana. Odbor za regionalni razvoj je z mnenjem, kjer sem bila tudi sama poročevalka, podaril naslednje. Več mora biti podarka na kohezijski politiki in na naložbah, poleg tega se mora vse dopolnjevati tudi z ostalimi politikami Evropske unije. Potrebujemo tudi javne in zasebne naložbe komisija in države članice pa morajo storiti še več, da bodo privabile javno-zasebno partnerstvo in naložbe, kajti na takšen način bomo ustvarili tudi dodano vrednost za sklade ISI. Mi tudi podpiramo predloge večetnega finančnega okvira po letu 2020, da bomo s tem tudi povezali evropski semester z kohezijsko politiko za več vključujoče eh, rasti. Strinjamo pa se tudi s tem, da je treba okrepiti naložbe. To je tudi zapisano v posebnih poročilih za države članice potrebujemo pa več poenostavitve in več fleksibilnosti pri uporabi evropskih sredstev zlasti za projekte v okviru evropskih strateških in investicijskih skladov čisto na koncu pa tudi moram povedati, da je treba vse te reforme izvajati na vseh ravneh, tako na lokalni, kakor tudi na regionalni ravni, ne samo na nacionalni ravni. Na takšen način bomo izboljšali okolje za naložbe. V pogajanjih med svetom in parlamentom. Glede uredbe v skupnih določbah pa pričakujem, da bomo okrepili načelo partnerstva, to je tudi omenil sam poročevalec. Poleg tega pa potrebujemo tudi upravljanje na več ravneh, ki je nujno tako v evropskem semestru, kakor tudi v naložbeni politiki in nujen je tudi za doseganje rezultatev evropske dodane vrednosti. To načelo bo tudi zagotovilo dejavno deležbo regionalnih in regionalnih oblasti pri izvajanju priporočil za posamezne države članice. Čisto na koncu pa bi želela še enkrat povedati, da je naše sodelovanje z odborom regije v zadnjem sklicu parlamenta zelo uspešno. In ja, tudi samo vzdušje je bilo zelo dobro. Tudi danes sem imela kar nekaj dobrih pogovorov z člani komisije Kotr. Upam, da se bo to sodelovanje tudi nadaljevalo po evropskih volitvah. Še enkrat najlepša hvala za čudovito sodelovanje in hvala, da ste me povabili na vaš sestanek. Hvala, gospod predsednica. Zdaj bomo začeli z razpravo. Samo en član je prosil za besedo gospod Flego. Če želi še kdo besedo, lepo prosim, da nam to nakažete. Gospod Flego, izvolite. Hvala, dragi predsednik, gospe in gospodje, draga iskra, čestitam poročevalcu. Mislim, da je dobro opravil svoje delo, mislim, da je to mnenje tudi odlično. Jasen signal moramo poslati komisiji, pa tudi državam članicam v Evropski uniji, pa tudi vsem evropskim poslancem, tem in prihodnim. Zakaj? Zato, ker sem tukaj kot župan Istre iz najbolj razvite regije na Hrvaškem. Mislim, da lahko vidimo, da je Istra zelo razvita, bolj razvita od drugih delov Hrvaške. Govorimo lahko o BDP na prebivalca, govorimo lahko o demografski sliki in o številnih projektih, ki jih imamo pripravljene za to, da jih izvajamo v okviru kohezijske politike. Ampak eh, v vsakodnevnem življenju vidimo razlike in zaradi moči in strukture našega gospodarstva ne moremo vezati mm, naložbenih eh, projektov s temi priporočili, eh, ki prihajajo iz Bruslja, kajti priporočila veljajo za celotno Hrvaško. Zato smo za decentralizirani model evropskih skladov. Istra kot vse druge regije v Evropi, pa ne sme biti omejena z nacionalnimi strategijami. Te strategije so včasih nerelevantne, včasih pa celo nasprotujejo našim potrebam. Govorimo o večletnem finančnem okviru v prihodnosti. Če bomo to vezali na evropski semester, bomo izgubili možnost za razvoj, izgubili bomo tudi razvojni potencial. Mislim, da moramo okrepiti regije zato podpiram to mnenje in podpiram tudi Roba Jongmana in njegov poziv, da bi regionalne oblasti bolj vključili v pripravo naslednjih strateških okvir in programov reform, predvsem zato, da bi se države članice hitreje razvijale, pa ne samo to, kajti naša kolektivna odgovornost je na vseh ravneh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 to je najbolj revni del Italije. Gre za jug, torej. Mi imamo raziskovalni institut za jug in soočamo se z specifičnimi problemi, vendar, kar zadeva javne projekte, tukaj se pojavljajo pomankljivosti. Potrebujemo javna sredstva, obstajajo skupnosti, kjer bi morali uporabiti drugačne kriterije, kajti evropskih skladov ne smemo nadomestiti z nacionalnimi skladi in obratno. Italijanska država ima javne finance, ki so na voljo in um, načrtujejo krčenje sredstev na jugu, na severu pa se naložbe večajo v primerjavi z številom prebivalstva. Mislim, da bi morali pripraviti prak v zakonodajnem okviru, pod katerega naložbe ne bi smele pasti kajte če se to zgodi, lahko pride do asimetrije na področju naložb v primerjavi z številom prebivalstva. Zato mislim, da bi morali poskrbeti za neko mero dodatnosti v Italiji, naprimer. Mislim, da moramo Italijo na to opozoriti in da moramo poskrbeti, da bo Italija te predpise tudi spoštovala. Je ne vidim več drugih demand intervencije. Hvala lepa. Nihče drug ne prosi za besedo v okviru splošne razprave. Zato predlagam, da prejdemo na amandmaje. Amandma ena, poročevalca, ki nadomešča amandma ena. Kdo je za? Ne, se opravičujem. Albert ima besedo. Hvala, predsednik. Poročevalec ima prav, ko pravi, da odbor Ekon pripravlja mnenje o dokumentu za razmislek. Vendar osnutek tega mnenja ne vključuje amanmaja, ki so ga želeli vključiti socialisti v sedmi točki mnenja poročevalca, ki ga danes obravnjavamo. Torej, če bi sprejeli ta del amandmaja socialistov, poročevalec je to zavrnil, bi to koristilo, kajti s tem bi pomagali odbor Ekon, da spreme to, kar smo mi želeli povedati prej. Če si pogledamo amandma še enkrat in če si pogledamo, kaj je poročevalec zavrnil, lahko vidimo, da govorimo o dolgoročnem ekonomskem modelu. Naziv tega mnenja pa je prilagajanje strukturnih reform dolgoročnim naložbam. Torej, dejansko govorimo o tej zadevi. To je tudi naziv mnenja. In še en komentar, predsednik. Evropski parlament je 26. marca, torej ne naš odbor, Evropski parlament je 26. marca sprejel kar nekaj točk v skladu s tem amandmajem, ki ga želimo danes sprejeti. Zato predlagam, da zavrnemo amandma poročevalca in sprejmemo amandma, kot so ga predlagali socialisti. Hvala. Hvala, Renedeja. Ima besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Nizozemska delegacija meni, da je zelo pomembno, da poskrbimo za naslednje. Če se res pripravlja to poročilo, potem bomo v odboru regiji imeli možnost, da preučimo različne scenarije, našem mnenju bi morali počakati vsaj na poročilo. Zato bo nizozemska delegacija glasovala za amadma poročevalca. Želi še kdo? Poročevalec, izvolite. Hvala, predsednik. Gospod Bor govori smiselno, vendar zdaj je preskodo, da bi se o tem odločali. Ne gre za to, da se ne strinjam z vsebino njegovega prispevka, ampak ne bi bilo modro in ne bi bilo elegantno, če bi ta amandma ena sprejeli že kar tukaj. Mislim, da ne gre za to, da se ne strinjava glede vsebine, gre za to, da se ne strinjava glede časovnice. Hvala. Hvala lepa, nič drug ni prosil za besedo. Zato bomo glasovali amanma poročevalca, kdo je za. Proti. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Le vote est clôturé et l'amendement est acté. Sprejeto. Amendma 2. Kdo je za? Ko, proti? Sprejeto. Amendma 3. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amendma 4. Kdo je za? Proti? Sprejeto pred končnim glasovanjem želim popraviti napako. Gospa predsednica ni dobila priložnosti, da se odzove na prispevke v splošni razpravi. Se upravičujem, gospa predsednica, izvolite, beseda je vaša. Hvala, hvala, gospod predsednik. Hvala za priložnost, da se odzovem. strinjam se z številnimi od vami. Romunsko predsedovanje je podalo zahtevo za mnenje odbora regij in to je zelo pomembno. Zato, ker bomo zdaj slišali, kakšno je mnenje odbora regij. Svet pa bo bolje pripravljen na pogajanja s parlamentom, v zvezi z vsemi dosjeji povezanimi z naložbami v Evropi v prihodnosti. Tako bodo imeli tudi mnenje odbora regije. Strinjam se s poročevalcem za vaše mnenje in mislim, da je zdaj pravi čas, da dobimo mnenje odbora regije. Vsi bomo morali biti bolj odprti, prožni pripravljeni bomo morali biti sprejeti spremembe. Treba bo sprejeti tudi nove oblike naložb v Evropski uniji, obenem pa bomo morali poskusiti ohraniti vse najboljše izkušnje, ki jih imamo. In odbor regi je organ, ki lahko da glas tem izkušnjam. Izkušnje imamo, izkušnje so dobre imamo tudi dobro prakso in to lahko uporabimo v procesu reform. Čestitke za upravljeno delo. Upam, da bo mnenje sprejeto tudi zdaj na plenarnem zasedanju. Hvala. Hvala lepa. Glasovali bomo o mnenju, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto, sprejeto soglasno. Čestitke poročevalcu in hvala.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 zelo sem vesel, da je za to razpravo z nami tudi Jean Artui, predsednik odbora za proračun v Evropskem parlamentu. Gospod predsednik, hvala, da ste sprejeli našo, naše vabilo za razpravo o prihodnjem večletnem finančnem okviru. Prihodnji večletni finančni okvir bo pokazal, kako ambicijo ambiciozne so države članice v zvezi z prihodnostjo Evrope in državljani. Državljani bi morali imeti možnost reči si, da zaradi EU naši otroci živijo bolje kot mi. Brexit predstavlja grožnjo, da bo proračun še manjši. Zdaj potrebujemo več Evrope ampak sredstva ne sledijo vedno našim potrebam. Obstaja celo tveganje, da bi sredstev bilo manj. Študije kažejo, da so razlike vedno večje. Proračun pa bi moral pomagati evropejcem, ki potrebujejo pomoč, ne glede na to, kje živijo. Brez ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije ne bo unije. Proračun mora podpirati regionalni razvoj. To je bistvo naše kohezije. 12 tisoč projektov podpiramo v tem okviru in ko govorim o projektih, seveda govorimo o proračunu in tudi o proračunskih pravilih, ki jih moramo sprejeti, zato da sprostimo naložbe na lokalni in regionalni ravni, kajti evropejci to potrebujejo. Gospod predsednik, v parlamentu in v odboru regiji bomo kmalo glasovali o večletnem finančnem okviru in zdaj bomo videli, kakšno je vaše mnenje in kakšno je naše mnenje o tem kakšen bi moral biti proračun v prihodnosti. Naložbe v prihodnosti bodo predmet naših razprav, zlasti, ker naš odbor meni, da bi morali reformirati SKP, vendar potrebujemo močno kohezijsko politiko za vse regije. Okrepiti moramo tudi program za raziskave in ozemelsko eh, celovitost potrujili, pa bi lahko tudi program Erasmus. Ampak eh, svet Evropske unije se s tem očitno ne strinja. Sklepe v zvezi s tem so že preložili na naslednji mandat. Pogajanja so težka, zato me zanima, ali nam lahko poveste več o tem, kakšen je morebiten kompromis. Časa je malo. Časi so nestabilni in Evropa bi poslala slab signal, če bi pokazala, da ni sposobna priti do dogovora do konca leta. To se je že zgodilo leta 2014. Na vrhu regij in mest smo pred kratkim izpostavili, da je nujno sprejeti sporazum, ampak sporazum mora biti dober za evropejce. Gospod predsednik, izvolite, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje, člani odbora regij. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Vesel sem, da govorimo o večletnem finančnem okviru v prihodnosti. Vi ste predstavniki regij vse vas pozdravljam, vi prihajate iz različnih držav članic in vi ste tisti, ki ste v stiku z državljani, vi poslušate pričakovanja in strahove državljanov. Sprašujem se, koliko je Evropa v stiku z državljani, ampak vi ste prav gotovo tisti, ki ki ohranjate bližino in stik z državljani. Vi ste tisti, ki lahko poslušate državljane in jim lahko tudi posredujete sporočila. Res je, Evropa ima težave pri navezovanju stikov z evropejci. Odbor za proračun v Evropskem parlamentu in vaš odbor imata odlične odnose. Mislim, da že več mesecev odlično sodelujemo in eh, predsednica vaše komisije, gospa Budino, je poudarila, kako se mnenja komisije Kotr povezuje z našimi mnenji. In eh, gospod predsednik, res je, da je proračun EU skromen. Gre za en odstotek BDP. Če to primerjamo z proračuni držav članic, lahko vidimo, da proračuni znašajo od 40 do 50 odstotkov BDP. Naš proračun je samo en odstotek. In kaj počnemo s tem? Dve tretjini sta namenjeni SKP in kohezijski politiki. To pomeni, da imajo ozemlja in regije pomembno mesto v tem proračunu. Kako se proračun financira? Financira se z lastnimi sredstvi. To so carine, ki jih poberemo na zunanjih mejah EU. Ampak Evropska unija podpisuje veliko prostotrgovinskih sporozumov, zato carine postopoma padajo zaradi teh prostotrgovinskih sporozumov. Države ohranijo 20 odstotkov teh carin tudi zase, kar pomeni, da za, proračunski, za proračun EU ostane okrog 10 odstotkov. Ostalo pokrijajo države članice sorazmerno svojim relativnim bogatstvom. Skupna kmetijska politika je osnova za kohezijsko politiko, gre za denar, ki se vrne v države članice. Vidimo, da se vsako leto pojavi primerjava med tem, kaj države članice uplačajo in kar dobijo nazaj imamo dve vrsti držav. Nekatere države plačajo več, kot dobijo nazaj, nekatere pa dobijo več, kot uplačajo. In to kmalo vodi do težav na področju solidarnosti. In zato mi iščemo nove, nove vire, nova lasna sredstva. Gre za nove vrste obdavčitve. In sredstva od tam bi stekla neposredno v proračun EU. To ne bo nujno dvignilo zneska proračuna, kaj ti dobro govorimo o novih davkih, ampak vedeti je treba, da ne smemo preveč obdavčiti evropskih davkoplačevalcev. Če bi lastna sredstva prispevala več k proračunu EU, je potem pač tako, da bi davki, ki jih poberemo na nacionalni ravni za EU, bili ustrezno nižji. No, kakorkoli. Prednost novih lastnih sredstev bi bila, da se zmanjšajo prispevke držav članic in s tem bi zmanjšali to tiranijo poštenega dohodka No, gre za davek, naprimer na oglik, na zunanjih mejah, lahko govorimo o obdavčevanju odpadkov. Lahko bi pobirali tudi del davka od pravnih oseb. Sveda imamo 28 držav članic, vsaka ima svojo zakonodajo in vsaka država ima svoje olajšave, svoje zmanjšanja in to seveda zaplete vse skupaj. Zato bi potrebovali konvergenco na zakonodajnem področju, ampak delež teh davkov od dobička podjetij bi lahko stekel neposredno v proračun EU. In v Evropskem parlamentu smo oblikovali neposredno povezavo, v okviru prispevkov za večletni finančni okvir in oblikovanjem novih lastnih sredstev ali virov lastnih sredstev, zato da bi spet zmanjšali to tiranijo eh, poštenega plačila. Gre seveda za zapleteno nalogo. Komisija je maja 2018 podala svoj predlog in pričakovali smo občuten napredek. Predsednik Juncker je v govoru v, o stanju v Uniji leta 2017 dejal, da bomo prešli na 1,2 odstotka BDP. Komisija pa je predlagala 1,11 odstotka z majhnimi dodatki, kajti komisija je dodala Evropski sklad za obrambo k temu proračunu. Če to odštejemo, potem vidimo, da smo pri 1,08, ne 1,20. Parlament je menil, da to ne ustreza našim željam. Mi smo si želeli 1,3. Takšen bi moral biti prihodni proračun, v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, gre za obdobje 2021-2027. Vedeli smo, da bo to zapleteno, zato ker nas Združeno kraljestvo morda zapušča. Zakaj morda? No, lahko bi menili, da bo Združeno kraljestvo zapustilo EU, ampak Morda bomo vedeli več danes večer ali v prihodnih urah, bomo videli, kako bo s tem podaljšanjem. Vprašanje je, kako dolgo bo to podaljšanje. V proračunu za leto 2019 smo predvideli, da od 31. marca naprej ne bo več prihodkov in ne bo več treba plačevati plač za evropske poslance iz Združenega kraljestva in asistente tako da bodo že tukaj potrebni rebalansi. Dobro. Svet se je spremenil, globalizacija predstavlja velike izzive na področju varnosti, obrambe, migracij, na področju tudi digitalnega gospodarstva. Povejte mi za enega digitalnega velikana. To so vse ameriška in kitajska podjetja. Vsi so si oblikovali davčne sisteme, strukture, v okviru katerih ne plačujejo davko v Evropi. Če želimo biti učinkoviti, potem bomo morali storiti nekaj v smislu uh, eh, GDPR, naprimer, ali na področju zaščite avtorskih pravic ali sosednih pravic. Evropa je zagotovila odgovor na to. Naslednji večletni finančni okvir je pomemben in mi bomo predstavili svojo vizijo tega, kar bi ta večletni finančni okvir moral biti. Mi smo to že naredili. Obuštevali smo izstop Združenja kraljestva. Mi menimo, da bi odstotek moral biti 1,3 ampak skupna kmetijska politika mora ostati vsaj na isti ravni, kot je zdaj, in kohezija mora prav tako ostati na trenutnih ravneh. Komisija pa je predlagala zmanjšanja na tem področju. Sredstva za Erasmus bi morali potrojiti, sredstva za raziskave bi morali prav tako okrepiti še dodatno, kajti raziskave so osnova za prihodnost. Pa še nekaj. Večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027 je težko pripraviti, če ne vemo, kakšno Evropo bomo imeli in kakšno Evropo si želimo. Želimo imeti globalno vele silo. Če govorimo o 1,3 odstotka, moramo vedeti, da se v dveh tretjinah to porazdeli nazaj državam članicam. Vi predstavljate raznolikost ozemelj Evropske unije in kar zadeva ta proračun, moram povedati, da smo le stežka v stanju, mm, da bi dosegli napredek, če ne bomo zagotovili sredstev za skupno dobro v Evropi. To so storitve za javnost. Trenutno mm, z njimi upravljajo države članice, ampak eh, zaradi globalizacije zdaj niso te storitve več tako učinkovite, kot bi morale biti. Naprimer, varnost, obramba, migracije, priseljevanje, zaščita podnebja, zaščita okolja, digitalizacija. Ali je za, vse, za vsa ta področja še vedno nacionalna raven tista, ki je najbolj primerna? morda bi zdaj bil pravi čas, da si predstavljamo, da bi lahko te zadeve obravnavali na kakšni drugi ravni. Morda bi morali dati ustrezna sredstva evropskemu proračunu, da bi upravljal s temi vprašanji. Morda bi morali to reševati na ravni skupnosti šlo bi lahko za prenos pristojnosti, seveda za ustreznim prenosom sredstev. Zdaj je čas, da govorimo o tem. Evropski proračun, če želimo, da bo Evropa postala globalna vele sila, mora hmm, biti okrepljen, kajti multilateralizem je ogrožen. ZDA, Kitajska, Rusija in morda tudi Brazilija, želijo doseči svoje. In če se ne bomo mi povezali, bomo morda podvrženi vplivu teh velikih držav in seveda multinacionalk ter velikanov na področju financ. Razmisliti moramo o tem, kaj si želimo. Evropa mora biti pripravljena usmerjati prihodnost tudi za naše otroke. To mora biti Evropa, ki ščiti, ki želi, da bi bila globalna vele sila. Seveda, moč Evrope je v regijah in mestih. Gospe in gospodje, to so bili moji uvodni pomisleki in mislim, da je jasno, da so odnosi med vašim odborom ter komisijo Kotr ter našim odborom za proračun ter Evropskim parlamentom zelo pomembni. Skupaj sodelujemo in zato se vam želim zahvaliti, kajti mislim, da je. Yeah jasno, da smo v zadnjih letih in mesecih dosegli veliko in že od leta 2016 so stiki tesni med soporočevalci, med poročevalci Evropskega parlamenta in vašimi poročevalci v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Hvala lepa še enkrat in povem vam lahko, da upam, da bomo samo še okrepili tesne odnose, ki jih imamo. To je v interesu Evropske unije in tudi vseh evropejcev. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, dobro vod v našo razpravo. Hvala lepa za vse, kar ste dejali glede pomena teritorijalnih skupnosti pri celotni evropski strukturi. Hvala lepa za to, kar ste dejali tudi glede sodelovanja med parlamentom in odborom regij. Sedaj pa dajem besedo gospe Izabel Budino, ki je predsednica naše komisije Koter. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi Žano Artuju, predsedniku odbora za proračun Evropskega parlamenta, za njegove besede glede odličnega sodelovanja med nami resnično bi rada, da to brodi sadove. Dragi kolegi odbora regiji, tudi sama bi rada delila optimizem z tega naslova, da bi imeli torej prihodni proračun EU, ki bo ustrezal našim ambicijam. Ampak seveda nismo na tej poti. Ta proračun, žal, vemo, ne ustreza našim ambicijam odbora regiji in tudi ne Evropskega parlamenta. Ni to to, kar si želimo za Evropo kar se tiče tega osnutka proračuna, je odbor, ki je podal mnenje tudi glede treh, v treh mnenjih, ki smo podali mnenje v zadnjih mesecih, glede lastnih virov. To sem razdelila in o tem je odlično govoril gospod Tartvi. Poročilo Vožnja, kar se tiče prihodnosti financiranja EU in potem tudi večletni finančni okvir. Andrej Pijevič, kolega pa žal z nami danes ni. Naj hitro povem, da odbor regije seveda želi, tako kot Evropski parlament, da bi prispevek držav članic bil pri 1,3 odstotka BDP. Ampak verjetno bomo spet pristali pri okrog enem odstotku. Od 1,08. Ampak na splošno torej se je po razprahu v svetu znesek zniža. 18 odstotno, to smo že slišali, je Evropski pračun odvisen od celnih prispevkov. Je pa pri držav članicah precej schizofreno razmišljanje. Po eni strani si želijo več Evrope, vendar pa ne pomislijo na posledice, torej da je potrebno dati več, tudi več sredstev. Prav tako moramo najti duh 80-ih let, ko je prispek držav članic bil samo 11 odstotkov proračuna EU. Seveda bi s temi lastnimi viri imeli več manevrskega prostora in bi končno se lahko potem lotili dolgoročnosti, da bi bili dejavni pri naši prihodnosti, da ne bi odločili o naši prihodnosti druge po svetu, s tem, kar ste dali, da nas vsi spremljajo, ukrepajo pa sami, mi pa ne. Dejali smo, da bi lahko imeli dačno gafo emisije CO2 in morda celo plastične izdelke, čeprav malo oklevamo, da bi imeli obdavčene proizvode, ki bi potem prenehali jih proizvajati. Prav tako smo prisiljeni, da lokalni organi, pritisnemo, da bi hitro dosegli dogovor pri večletnem finančnem okviru za naslednje obdobje, kajti tako bi lahko zagotavljali nadaljevanje kontinuiteto in ne bi bili na suhem, da bi projekti se lahko še naprej izvajali. Države in parlament napredujejo glede pravil, vendar pa celotno projekt še ne napreduje. Tako smo v razmerah negotovosti mesta in državljani. pred nemškim predsedovanjem, drugo polovico 2020 za nič ne bo premaknilo, slišimo, ampak to je vsekakor prepozno. Svet je sprejel delni dogovor glede nekaterih zakonodajnih predlogov, tudi za mehanizem za Erasmus, povezovanje Evrope, za digitalno Evropo, storjalno Evropo, obramni sklad, solidarnostno enoto, tukaj se bomo stavili, da, pri tem seznamu še več jih je, ampak še vedno je pomemben proračun, kajti proračun govori o sredstvih za naše politike. In tukaj smo še vedno v fazi čakanja in seveda nas zelo skrbi, kako potekajo pogajanja o svetu. Imeli smo avstrijsko predsedstvo in sedaj romunsko predsedstvo, ki so res storili vse, kar je v njihovi moči, da bi pogajanja bila transparentna. Stvarili so okvir za slavno škatlico pogajanj. Tudi Romuni vlagajo svojo energijo, da bi napredovali, ampak sedaj prihaja do enostranskih odločitev v svetu in državljani in Evropski parlament so pošteni v nemar. Mislim, da bomo morali preseči to blokado, sicer bomo res imeli vedno manj sredstev, samo en odstotek za ukrepitev našega položaja v svetu. In to seveda pomeni, da se ne smejo ZDA na kitajskem in smo seveda proti temu, da bi padla sredstva namenjena za kohezijo in tudi Evropska unija mora biti solidarnostna z svojimi državami. To bi lahko zmanjšalo razlike, neenakosti geografske in teritorijalne. Bojimo se za evropsko kohezijsko politiko, kohezijsko politiko, ki bo resnično zajela vse področje in ne pustila kogar v nemaru. Kot sem že dejala, kočujemo to tudi Evropski parlament, kajti tudi sama bi se rada zahvalila izredno gospodu Atujo in počvacom Deprejo, Tonojo Albrechtu in Levandovskemu. Vsi v odboru proračun so opravili izredno delo z nami. To moramo pozdraviti prvič, mislim, da sta obe instituciji razvili tako raven sodelovanja. Pravno je bilo pri kohezijski politiki, to tudi sodelovanje z nami. In resnično smo lahko ponosni kolektivno na to bilanco sodelovanja med obima institucijama. Prav tako smo že dejali, predsednikom Bora Regi smo imeli sestanek danes do podne in smo pozdravili tudi odlično sodelovanje. To je kamenček v prihodni poti sodelovanja, ko bo skican naslednji parlament. To kaže tudi solidarno sodelovanje med obima institucijama in tudi vlogo parlamenta v Evropi za naše državljane. Vedno znova podpiramo zakonodajni proces, z lokalno dinamiko, specifikami, ki so teritorijalne, torej na kratko vsak dan državljanov. Na kratko, spet potrebujem, da kohezijska politika ni eh, klasična stara politika, to je politika naložb za vse, ki temelji na dobrem lokalnem upravljanju, na teritorijalnem povezovanju. Želimo si, da bi lokalne in regionalne ravni bile tiste, ki bi bile inovativne, ki bi lahko gradile novo infrastrukturo, ponujale zaposlovanje in izboljšale vsak dan državljanov, jih ščitili pred podnebnimi spremembami, preko ekonomskimi in socialnimi vplivi, ki bi jih lahko naredil šipkejše. Potrebujemo pa močno Evropsko unijo. Hvala lepa. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir le débat. Euh... Hvala lepa. Sedaj pa dobi predaspravo še enkrat besedo, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj dopolnim to, kar sem dejal in naj se odzovem na nekatere vprašanja. Hvala lepa tudi gospe Budinu za to, da je spregovorila o naslednjem večmernem finančnem okviru. Ta okvir predvideva za vsak program določeno vsoto kreditov. To je v rokah sveta, ki odloča soglasno. In kar se tiče tega vsega sredstev, se poblestila parlamenta omejujejo na to, da rečemo da ali ne. Nimamo pa možnosti, da sprejmemo drugačno stališče, kar se tiče sredstev, ki so posameznih vesticah programov in prvič v dokumentu, ki ga je parlament sprejel, smo tako rekoč tvegali, da bi sami pisali vsotom. To je presedan, zato da bi torej pritisnili na svet. Ampak, ko enkrat to zapišemo v večletni finančni okvir in ko to pride na teren, potrebujemo ustrezni kanal in to so programi in pravila. In pravila so pa postopko soodločanja med parlamentom in svetom. Kar nas skrbi v parlamentu je, da določeno število vlad pogojuje svoje soglasje glede večletnega finančnega okvira s spoštovanjem določenih pravil v programu. Da pa večletni finančni okvir je precej omejen. In ko se oblikuje program, je vloga parlamenta pri soodločanju oslabljena. Vsaj tveganje je takšno in sedaj že mesece skušamo pritisniti na svet, na GARK. Kar se tiče proračuna, je svet ECOFIN, ki je pristojen, kar se tiče večletnega finančnega okvira, pa je <laughs> zato pristojen Gajrk. In to niso isti ministri. Soglasje sveta mora biti dano. In so poročevalci, ki ste jih omenili, sem bil v Bukarešti na neformalnem svetu in smo skušali pritisniti, kaj ti pravi, že zamud. Za kajti večletni finančni okvir že zamuja. Če bi nam sedaj to uspelo, spet 2019, 2020, in če bi programe potem imeli zamude, potem bi tudi sami imeli težave pri črpanju sredstev. Spomnim se 2014, ko je bil eh, sprejet program konec 2013, smo predvideli približno 25 milijard evrov, 2015 tudi po drugi strani pa misija na svet nista bila nezadovoljna. Kajti potem 2014 so se nakopičili računi, ki komisija ni zmogla plačati, kajti po eni strani smo imeli obveznosti, po drugi pa plačila. In imamo razkorak zrali glede obveznosti, ki smo jih eh, se jim zavezali, pa jih nismo plačali. 295 milijard imamo. To je torej dvakratni proračun Evropske unije. Torej 2020, 2021 bomo imeli ta fenomen, ki smo ga že poznali 2014 in 2015, ko je šlo za akumulacijo računov, ne, da bi torej imeli plačila, imeli možnost plačati. Upam, čeprav dogovora pred volitvami verjetno ne bo, to lahko gre na volitve in reče voljivcem, pogledajte, lahko glasujete za kogarkoli hočete, ampak proračun je pa že izpogajan do 2027. Torej, veste, o čem govorim, gospod predsednik. Torej, v kampanji bomo torej resnično imeli pomembne teme, o katerih bomo govorili. Novi sklic parlamenta bo od julija in potem bomo imeli novembra tudi novo komisijo. Komisar, ki je pripravil četni finančni okvir, bo pravil funkcijo do 31. oktobra ali pa do 31. oktobra svet lahko podal soglasje, nisem pripričan. Torej, bo potem naslednji komisarja Oettingerja pristojen za dosego dogovora za večletni finančni okvir in za programe. Zabeležil sem si vaš predlog. Gospa Budino, da to ni proračun, ki bi bil ustrezen našim ambicijam, ampak seveda, če želimo, da bo res tak, potem morajo za to poskrbeti državljani. To še vedno ostaja v domeni predsednikov vlad in držav. Če želimo višji proračun, to pomeni, da bi razprava o prihodnosti Evrope tem, kar pričakujemo in kar si želimo od Evrope, steče. Slišimo, da Evropa ne počne določenih stvari, ampak tukaj država članice veliko krat ovirajo. Ne popušča države članice. Zato je tako nizek proračun. Edina ekskluzivna pristojnost EU je konkurenčna politika, trgovinska politika, monetarna politika za tiste države, ki so v evroobmočju in zaščita morskih virov. Tukaj ni takih težav, no ja, bomo videli sedaj eh, z Brexitom, kar se tiče skupne ribiške politike. In naj si dovolim strati, da ste v stiku z državljani, lokalna, regionalna, raven. In ta vprašanja, ki so bistvenega pomena, ki odločajo o naši prihodnosti, in ko se skušamo zaščititi, skušamo zaščititi državljane kot EU, nujno potrebno je, da seveda so državljani na naši strani. Če bo to razprava med državami članicami, potem bomo vsakrat imeli težave. Torej, to so te želje, ki sem jih izrazil. Kot veste, želimo vsi pametno komunikacijo in morda bi lahko razvili razpravo o prihodnosti Evropske unije in potem potegnili ste ga tudi proračunske zaključke. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa razprava. To bo v dveh fazah. Najprej porčovci, dve minuti za vsakega. Potem pa se bo predsednik še enkrat odzval. Potem pa imam še 12 prispevkov v razpravi. Ti pa boste imeli na voljo minuto. Začenjamo s poročevalcem, poročevalko, gospa Marini. Grazie presidente, sono stata io relatrice insieme. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, bila sem soporočalka s kolegom Schneiderjem, kar se tiče mm, splošnih določb, to je bilo soglasno sprejeto v odboru regij. Na kratko želim spregovoriti o tej temi. In to je povezano tudi s s mandatom, ki smo ga dobili. To je torej tudi um, podobno stališču sveta in parlamenta. Kot smo slišali, raznolikost skupnosti je velika. To je zelo pomembno. Pomembna je odločna identiteta za kohezijo. In ta raznolikost pa ne sme voditi do distance, kar se tiče Evropske unije za mesta in regije, je ta proračunska razprava zelo pomembna, kajti prihodnost kohezijske politike je ključnega pomena za nas, ne samo za lokalne in regionalne organe, temveč tudi zato, ker vemo, da je od tega odvisno tudi veliko naložb. Evropa mora biti utipljiva za državljane, podjetja in naše skupnosti. Veliko dela smo že opravili zavezništvom, za kohezijo. To zelo cenimo. Primavi s prvim predlogom večletnega finančnega okvira je so razmere boljše, sedaj je nekoliko manj rezov. Veseli smo bili, da je tudi Evropski parlament bil zelo dosleden, kar se tiče naših stališč, nas podprl. Nas pa nekoliko skrbi to, da sodelovanje s svetom pa ne teče tako dobro. Kaj misli predsednik o tem? Smo v nevarnosti, da bo ta politika pogojevana soglasjem sveta. Torej, da bo tukaj prihajalo še naprej do blokad. In to je pomembno načelo, da bodo tudi regije lahko podali svoj prispevek pri naslednjem večletnem finančnem okviru. Tukaj potrebujemo konvergenco. In tako je bilo pri skupnih določbah. Vsi moramo sodelovati. To je ključnega pomena za naša mesta, regije in lokalno raven. Hvala lepa. Sedaj pa Gion euh, Kro. Hvala lepa, hvala lepa, da ste mi dali besedo kot poročevalcu za SKP. Zadovoljen sem, da vam lahko povem, da je da so DV, Envi in Agri sprejeli veliko naših prispevkov v Evropskem parlamentu. Po našem mnenju je to zelo pomembno. In imeli smo tudi dve predstavitvi v DV. Vse čas sodelujemo z vsemi poročevalci in s poslankami poslanci in to zelo pozdravljam te tesne stike. Večkrat sem se sestav s poslanci, potem kompromisni predlogi so zelo dobri, so vključevali naše prispevke. Tukaj govorimo o tem, kako bi lahko ohranili SKP, omejili možnost transferjev iz drugega v prvi steber. To ima velik pomen za organizacijo skupnih trgov in ureditev skupnih trgov. Imeli smo kompromisne predloge ki urejo nekatere težke ukrepe in to smo uspeli 2. februarja. Podpora parlamenta je bila ključna. Sedaj, ko države članice zahtevajo centralizacijo SKP, se zdi, da so države članice gluhe za naše zahteve. 13. maja bomo skušali pripričati, ko bo konferenca, ki bo organizirana SKP, to organizirajo Romuni. Skušali bomo torej prepričati, naše voditelje, da bi bolj upoštevali lokalne skupnosti pri novem, novi SKP, ki je, kar je ključno za dober razvoj naših skupnosti. Odbor Agri, kar se tiče bolj enakopravne razdelitve enotnih počin, kar se tiče trenutnega razvoja, smo veliko že dosegli, nismo pa še vsega dosegli pri nekaterih drugih področjih, nekaterih željah, ki jih imamo, kar se tiče ekonomskega, socialnega in podnebnega razvoja. Nadaljeval bom s svojim delom v smeri parlamenta in sveta, zato da bi torej zahtevali, da ostajamo distributivni pri našem sistemu in da bo evropski duh prevladan nad nacionalnimi strategijami in da bo to ključno, zato da bo čim manj izkrivljena konkurenca med državami članicami in da se bomo končno eh, tudi soočili s podnebnimi in okoljskimi izzivi. Hvala lepa. sedaj pa Kristof Kležo. Hvala lepa, predsednik. Gospod predsednik, ko se končuje mandat parlamenta, se srečujete z zborom Rigi, naj se zahvalim za vaš angažma in tudi angažma parlamenta, zato da najdemo solidarne kolektivne odzive na izzive, s katerimi se soočamo. Sem poročevalec za enega najpomembnejših programov, za povezovanje Evrope. In tukaj bi si želel seveda več sredstev. Smo zelo solidarnostni, kar se tiče dveh prednostnih nalog, ohranitev poročuna SKP in tudi ohranitev sredstev za kohezijsko politiko. Kar se tiče raziskovalno politiko v Evropi, pa moramo storiti več. Če bi bil raziskovalec, bi imel dve želji. Najprej, da bi imeli bolj celovito vizijo tega, kar Evropa počne za raziskave, za visoko šolstvo, za mlade. Te politike, ki so razdrobljene in niso celovite. In potem druga želja, če bi bil raziskovalec, je, da bi enostaven način lahko porabil sredstva iz programa za raziskave tudi za regionalno politiko. In to je ključno vprašanje. Za konec, so predsednik, ko sem vam prisluhnil, morda bi lahko razmišljali bolj o tem, ali moramo imeti več sredstva v Evropi, ali pa moramo bolj lepo razdeliti sredstva med Evropsko in nacionalno ravnjo. Pripričan sem, da nimamo dovolj naložb za raziskave in razvoj, za mlade, za energetsko in ekološko tranzicijo. In v desetih letih ki prihajajo, ključnih letih za umestitev Evrope globalno, si moramo potruditi, da bi imeli ustrezne naložbe, mobilizacijo, ki bo ustrezna naši vlogi v svetu. Hvala lepa. Sedaj pa prvi podpredsednik Marko Markula. Gospod predsednik, gospe in gospode. Zelo dobro je, da lahko nadaljujem tam, kjer je predhodnik končal, biti moramo bolj radikalni pri našem razmišljanju. Kakšne so potrebe v Evropi v tem trenutku, še pa posebno novo znanje, vključevanje digitalizacije in krepitev inovacij v družbi, za kar se zauzemamo, to pomeni. In mislim, da tukaj govorim o imenu skupine ELS, pa tudi vseh ostalih, da smo zelo zadovoljni, da je parlament odločno izpostavil ključna področja in tukaj se ne smemo dati. Potrebno je vedno bolj sodelovati in mi smo tisti, ki smo v mestih, regijah, se pogovarjamo z državljani, našimi in našimi univerzami, industrijo in moramo konkretno pokazati, da medtem ko so določene naložbe zelo ključne na evropski ravni, moramo storiti veliko več, da bomo prišli na raven 1,3 odstotka namesto 1, nekaj. Mislim, da torej vsi imamo odgovornost, da prepričamo ljudi, da je to ena najboljših naložb donos na ta sredstva, ki pravimo tukaj, je velik. Ko govorimo o digitalizaciji, sem počvalec za digitalno Evropo. Tako da moramo definitivno podpreti raven, ki smo jo dosegli glede tega. Veliko prvo smo jim pa skladu z našim mnenjem. Še prav posebno, če podam primer, potrebujemo mreže želiščnih točk za digitalizacijo in kot sem že odločno izpostavil, je to nekaj, ki mora delovati na evropski ravni, dobrem sodelovanju, z lokalnimi ravnmi, instituti, univerzami, vsi akteri skupaj, konzorcijo, ne pa nek ločen organ, ki bo tekmoval z drugimi. To je dober primer, kako lahko z mreženjem na evropski ravni se lotimo družbenih sprememb in dosežemo cilje po vsej Evropi. Imamo tudi globalno odgovornost, da pokažemo svetu, da podpremo ostali del sveta pri teh naših dejavnostih, ki jih imamo pred sabo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Ulrike Hiller. Hvala lepa. Kot poročevalka za nadaljevanje programa Erasmus, sem zelo vesela, da je Evropski parlament v svojem mnenju podprl skoraj da vsa naša stališča. Tako odbor regij, kot tudi Evropski parlament se zauzemamo za to, da bi naslednji program po Erasmus Plus se osredotočal na šolajoče se, pa tudi seveda na nadaljne usposabljanje in tudi na vseživljenjsko usposabljanje. Prav tako imamo zahtevo, da mladi izkoristijo šolanje v tujini, ne glede na to, koliko lahko prispevajo starši in da se vse skupaj poenostavi. Pogumno in še prav posebno modro pa se mi zdi, da je Evropski parlament 41 milijard evrov zahteval potrojitev sredstev. Tako pogumni mi nismo bili, mi smo pristali pri 30 milijonih, torej gre za milijone, upam, da bomo v nadaljnih pogajanjih dosegli uspeh, kajti potem bo več udeležencev in udeleženk teh programov. In mislim, da je to v interesu nas vseh, še prav posebno pa v interesu mladih evropejcev in evropejk, ki jih želimo pridobiti na stran Evrope, tako da bomo še naprej razvijali dobro evropsko razmišljanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Marija Martonet Moperti. Eh, hvala lepa, hvala gospod predsednik, hvala, da ste tukaj. Jaz sem poročevalka v zvezi z uredbo komisije, v zvezi z ozemeljskim sodelovanjem v EU. Komisija je za 12 odstotkov zmanjšala proračun namenjen ozemljskemu sodelovanju. Ante Reg je ime, pod katerim državljani poznajo ta program. To je zelo pomembno, še posebej v današnjem kontekstu, kajti s tem se približujemo evropskim državljanom, zato to predstavlja veliko dodane vrednosti. Decembra 2018 je odbor regij pozval k temu, da bi tej politiki namenili 10 milijard evrov in še malce več kot 9 milijard za naložbe na področju inovacij. To smo posredovali tudi Evropskemu parlamentu. Delo smo opravili skupaj z kolegom Arimonom in hitro smo našli skupno stališče, 28. marca smo dosegli, da je Evropski parlament sprejel tudi te zahteve. Zdaj se govori o prihodnem proračunu tudi v svetu. Moje dve vprašanje sta naslednji. Vi imate veliko izkušenj in uh, zanima me, katere politike bodo najbolj pod vplivom zaradi tega novega proračuna. In zanima me tudi, ali bo dovolj sredstev za politiko za ozemljsko sodelovanje, kajti to pokriva tudi čezmejno in mednacionalno sodelovanje. Evropski parlament in odbor regiji želita, da bi tudi pomorsko sodelovanje ostalo v to vključeno, pa tudi kar zadeva najbolj otaljene regije. Vključuje pa tudi mm, medregionalno sodelovanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. S tem je razprave konec, besedo spet dobite vi, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim povedati, da je parlament pri nekaterih programih že podal svoje stališče, sprejeli smo stališče na plenarnem zasedanju, ampak sklenili smo samo začasne dogovore, zato ker zaenkrat ne vemo, kakšno bo stanje na področju sredstev. Pogajanja med parlamentom in svetom so vedno takšna, da dogovora ni, dokler ni dogovorjeno vse. Gospa Marini je izpostavila raznovrstnost mest in regij. Prav tako je izpostavila, kako težko je sodelovati s svetom. Spoštovana gospa, povem vam lahko, da smo solidarni z vami, tudi mi se soočamo z podobnimi težavami. Pred vsakim svetom za splošne zadeve poskušamo imeti neke vrste informacijsko srečanje o tem, kaj se bo zgodilo, govori o pogajalski škatli. To je vse zelo težko, tudi po seji sveta imamo potem spet informacijski sestanek, zato da bi ugotovili, kaj se je zgodilo. In zaenkrat ne moremo reči, da smo kaj veliko dosegli. Vsi čakamo, da bo mm, morda predsednik sveta nekoč dosegel, da bodo voditelji držav in vlad povedali, kaj želijo in da se bo potem eh, nekako vse skupaj končalo. Upam, da se to ne bo zgodilo. Upam, da bo šlo vse skupaj preko parlamenta in odbora regij. Ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Gospod Kro, kmetijstvo. Vem, da si želite, da bi izenačili neposredna plačila čim prej. Odbor za kmetijstvo je o tem govoril in dejali so, da bi do tega moralo priti do konca leta 2027. Izpostaviti je treba vlogo regij, seveda, ampak Evropa pogosto ob novih pravilih uvaja tudi kompleksnost in morda bo na nacionalni ravni prišlo do preveč eh, pravil, ampak eh, tudi regije imajo tukaj pomembno vlogo. Ne me narobe razumete, lepo prosim. Vsaka raven oblasti običajno uvaja kompleksnost, mi pa zdaj vidimo, da je kompleksnosti vedno več. Gospod Kleržo, seveda, solidarni smo z raziskavami, obstajajo pozivi glede oziroma razpisi za izraženje interesa. Govorimo pa o 11 odstotkih. To bi lahko vodilo do frustracije. Tudi, če imamo dobre projekte, velja, da imamo zelo zapletena pravila. In lahko bi se zgodilo, da bi se pojavile težave v prihodnosti, kajte Evropa ne bo ustrezno vodila teh projektov in programov in potem bo treba preiti na trojine. In to pomeni, da bi zaradi tega lahko Evropa izgubila sredstva. Seveda vsi poznate nadzor, nadzor ex post ali ex ante, imamo tudi revizije in to potem odurača akterje in Evropa ni v najboljši luči zaradi tega. Kar zadeva porabo, mislim, da moramo drugače porabiti sredstva, kajti porabiti ne bomo mogli več. Mi moramo poskrbeti, da ne bomo porabili več, ampak da bomo porabo izvajali bolje. Morda bi lahko sredstva, ki se na neustrezen način porabljajo na nacionalni ravni, preusmerili na evropsko raven in to je tista dodana vrednost Evropske unije. Mi moramo vedno znova dokazovati, da če sredstva preidejo preko evropskega proračuna, morajo potem seveda imeti tudi dodano vrednost. Ne gre samo za solidarnost. Dragi prvi podpredsednik, vi ste ustrajali pri sodelovanju, pri tem, da moramo razumeti državljane, govorili ste o digitalizaciji. Digitalizacija je prav gotovo velik izziv spremenili, se bodo poklici spremenilo, se bo delo v zgradbi Šarlemanje. Smo imeli konferenco na to temo, na temo prihodnosti dela. Tudi poklicno izobraževanje bo zelo pomembno, zato da bomo pripravili mlade na to. Ne govorim samo o višjem izobraževanju. Gospa Müller je omenila Erasmus strinjamo se z vami, mi želimo potrojiti sredstva, kajti 2014 je bilo sredstva približno 1,5 milijarde, za 2019 pa imamo okrog 3 milijarde, to je skoraj podvojitev. Leta 2021 pa bi se lahko zgodilo, da bomo imeli manj denarja kot leta 2020. In Erasmus bi morali demokratizirali in ga ne nameniti samo študentom, ampak tudi drugim, naprimer tistim, ki se poklicno izobražujejo. Ne samo zato, da odidejo za 15 dni, ampak da bi lahko odšli v tujino tudi za 6 mesecev, naprimer, zato da bodo tudi ti v poklicnem usposabljanju lahko pridobili znanje tujega jezika. Oblikovanje centrov odličnosti je zelo pomembno. Tudi instituti za poklicno izobraževanje morajo biti zelo dobro zasnovani. Kajti, če Evropa ne bo imela tukaj pristojnosti ali kompetenc, potem to ne bo dobro. Vendar pri Erasmusu moramo govoriti tudi o tem, da bi sodelovali z skladom za razvoj podeželja in socialnim skladom, s tem bi lahko financirali te centre za usposabljanje in poklicno izobraževanje. V nekaterih državah tega zaenkrat ni. S tem bi lahko zagotovili ustrezno delovanje in financiranje, tudi za tiste, ki prihajajo iz eh, drugih držav. Gospa Mopresui, dve vprašanji ste zastavili, težko odgovorim na to, kaj ti ne vem, kakšno stališče bo sprejel svet. Na koncu povem vam lahko le, da je parlament na vaši strani, kajti mi smo zahtevali, da sredstva za kohezijo ostanejo nespremenjena. Tu je bilo črtanje nekako samovoljno in uh, ni bilo popolnoma jasno, kako so do tega prišli. Računsko sodišče je opozorilo, da je treba povedati, kakšni so bili parametri za ta, za ta sporazum iz Dublina iz leta 2010. Povem vam lahko, da smo mi pristojni, da rečemo da ali ne. Mi smo pristojni tudi za program, kajti gre za soodločanje, vendar, kar zadeva SKP in kohezijske sklade, tukaj je svet glavni. Gospa Marini je imela prav. Vi imate morda težave s tem, da takoj dobite odgovor od sveta, ampak vedite, da vam bo parlament vedno pripravljen prisluhniti. Tudi mi ne vemo, kakšno odločitev bo sprejel svet v zvezi z večletnim finančnim okvirom ali programi. Gospod predsednik, to je zaenkrat vse. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bomo nadaljevali z razpravo. 11 vas je prosilo za besedo. Seznam govornikov bom zdaj sklenil in vsak dobi eno minuto. Najprej gospod Reisverman. Dank u wel, voorzitter. Uh, het is een heel... Hvala za besedo. Tako je, današnja razprava je zelo pomembna za prihodnost Evropske unije. Res sem vesel, da tudi dobro sodelujemo z Evropskim parlamentom. To sodelovanje je tudi zelo dobro na področju kohezijske politike. Sam sem bil tudi poročevalec o uredbi na tem področju in tudi sam moram povedati, da sem zelo dobro sodeloval z predstavniki Evropskega parlamenta, ki imajo zelo podobno stališče kakor mi. Glede politike zaposlovanja, pa glede ostalih politik, pa lahko povem še naslednje. Posamezne države članice so tiste, ki želijo več rezov. Vem, da se je sveče začasno odločil o programu Erasmus, o programu Invest EU. Ampak zdi se, da ne bomo imeli dovolj finančnih sredstev v naslednjem finančnem obdobju. Sam mislim, da se moramo seveda ne predogovoriti o kohezijski politiki. Sedaj pa dajem besedo gospe Tabari. Hvala za besedo, predsednik. Nekaj bi želela povedati in sicer razsežnost mest. Če dalje več ljudi živi v mestih, OECD pa pravi, da bo do leta 2033 izmed petih evropejcev živelo v mestih, v velikih mestih, ne v vseh oziroma v vajhnih mestih. Zato je dobro, da to še bolj povdarimo v naših politikah Evropske unije. Razumem, da smo dosegli že preboj na tem področju, vseeno pa mislim, da ko se že pogovarjamo o večletnem finančnem okviru, moramo tudi izpostaviti razsežnost mest to velja za vse sklade, ki so namenjene mestom, pa tudi za obzorje 2020. Organizacija Eurocity je tudi zahtevala, da se pravzaprav imenuje novega podpredsednika, ki bo odgovoren za politiko mest, pa tudi odbori, ki bi moral govoriti o tem. Sedaj pa Bruno Vranik. Predsjedniče, kolegice in kolege, gospodarstvo Evropske unije se uporablja, no potrebno so dodatna vlaganja, da se. Hvala za besedo. Vem, da je prišlo do gospodarske rasti v Evropski uniji, ampak vseeno potrebujemo še več naložb. Nova kohezijska politika mora biti okrepljena. Kohezijska politika mora tudi zmanjšati razlike v Evropski uniji. Zato potrebujemo zelo ambiciozen proračun. Strinjam se s komisijo, ki pravi, da je treba več vlagati v mlade, v migracije in raziskave. Regionalne in lokalne oblasti pa lahko tukaj odigrajo še bolj pomembno vlogo. Skrbi pa me manj kohezijskih sredstev. Za deset odstotkov jih je manj. To pa seveda tudi postavlja pod vprašaj prihodnost kohezijske politike. Skladi kohezijske politike se morajo nameniti za izvajanje programov, ampak zdi se, da to konec koncev ne bo okrepilo kohezije zaradi dodatnih rezov. Krčenje sredstev pomeni, da sedaj postavljamo pod vprašaj tudi načelo subsidijarnosti kohezijska politika je veliko bolj pomembna v Evropski uniji, veliko bolj kakor pa v preteklosti. Da zaključim, programi kohezijske politike morajo biti kakovostni in morajo našim državljanom dati dodano evropsko vrednost. Prosim, da se poslovimo vseh teh rezov. Najlepša hvala. Hvala, predsjedniče. Da bi uopće u ovoj temi mogli razgovarati... Gospod Flego, mislim da moramo najprej jasno določiti cilje, ki jih bomo zasledovali. Eden izmed teh ciljev mora biti, da bo Evropa mesto, ki bo varno za vse kjer bodo lahko ljudje našli delovna mesta. In zato moramo tudi določiti jasne prioritete. Prioritete na področju šolanja, tako da se bo izobrazba tudi ujemala z potrebami na trgu dela. Boriti se moramo proti revščini, boriti se moramo za boljšo zdravstveno oskrbo, poleg tega pa ne smemo pozabiti na samo digitalizacijo. Novi proračun mora biti uravnotežen in mora tudi spodbujati vse te cilje in prioritete. Najlepša hvala. Birgit, Po njej sedaj na vrsti najlepša hvala. Sama sem ministrica za Evropo v svoji zvezdni deželi in seveda popolnoma se strinjam s tem, kar ste dejali. Države članice so tiste, ki morajo odgovarjati za učinkovito in smotrno porabo finančnih sredstev. Zlasti moramo sedaj tudi upoštevati Brexit. Vemo tudi, da so si voditelji naših vlad in držav sedaj zadali tudi nove cilje. Vemo tudi, da bomo morali prispevati več v sam proračun, če hočemo seveda povečati proračun za Erasmus in za obzorje Evropa. Vemo pa, da komisija hoče imeti tudi več lasnih sredstev, recimo davek na finančne transakcije je dober primer za to. Naša naloga je, da okrepimo Evropsko unijo, tako da bo odporna na prihodnje izzive. Vemo, da je sam časovni okvir zelo natrpan, prišlo bo verjetno do odloga za eno leto, zlasti glede strateških načrtov v okviru SKP, tukaj se bojimo odloga za dve leti in to nas najbolj skrbi v Nemčiji. Merci beaucoup, la parole est maintenant à notre collègue Silko uh, Turk. Silko Turk je sedaj na vrsti. Uh, hvala. Dakle, v okviru ove zaista složene teme želijo... Najlepša hvala za besedo. Ja, celotna razprava je zelo kompleksna. Sam lahko podprem pobudo Evropskega parlamenta in sicer, da se okrepi financiranje trajnostnega mestnega načrtovanja. To je tudi seveda prvotno predlagala komisija sama sredstva v okviru samega instrumenta se morajo okrepiti za izmenjavo izkušenj in da bi s tem tudi okrepili zmogljivosti naših mest. Na takšen način bomo lahko tudi bolje izvajali standarde za upravljanje z mesti, poleg tega pa bomo tudi lahko izboljšali same inovacije. To pa je vse pomembno za lokalne vlade in tudi za trajnostni in sonaravni razvoj. Na takšen način bomo odgovorili tudi na socialne in ekonomske izive. Um, Peter Kaiser je sedaj na vrsti. Hvala za besedo, predsednik. Proračun pomeni politiko, ki je izražena v številki. Evropski parlament pa tudi odbor regij si želita več Evrope, želita si več podpore za regije, kljub temu pa si ne želita nobenih korenitih sprememb ampak treba je tudi vedeti, da je vse tisti, ki tukaj usklajuje interese posameznih držav članic, notranjih tudi interese posameznih regij. Mislim, da bomo našli neke kompromisne rešite, moramo jih najti. Jasno pa je, da rezi pri kohezijski politiki niso nekaj, kar bo privedlo do napredka glede samih prilivov, pa lahko povem, da moramo biti še bolj drzni, recimo davek na digitalne storitve, davek na finančne transakcije. Tukaj lahko Evropska unija dobi več lasnih sredstev. Glede same razprave o proračunu moramo seveda tudi upoštevati Maastrichtska merila, ki nam bodo dali več manevrskega prostora, zlasti za regije in za mesta. In mir Bog je sedaj na vrsti. Hvala za besedo, predsednik, dragi kolegi, drage kolegice. Mislim, da moramo vlagati veliko več v to, kar nas dela evropejce. Se pravi, v mladino, v kohezijsko politiko in v kulturo. Glede same mladine lahko povem, da je trenutna mladina najbolj naklonjena Evropski uniji in Evropi. Zato vlagajmo v Erasmus, plus, v zmanjšanje brezposelnosti in tudi v ostale programe, ki vlagajo v mladino. Kultura. Nismo vlagali v dušo Evropske unije. Institucije niso dovolj, ampak potrebujemo temelje. To pa so naši državljani, naša evropska identiteta. Glede kohezijske politike pa lahko samo povem, da mora biti politični cilj, ne samo tehnični cilj. Prihodnost Evropske unije je odvisna od kohezijske politike, kajti rezultati so prisotni povsod. Skrbijo me rezi za kohezijsko politiko in skrbi me tudi odprava stopen za sofinanciranje. Žua Andruja je sedaj na vrsti. Hvala za besedo, predsednik. Evropa se sooča z številnimi izzivi, z brexitom, z varnostjo ne smemo pa pozabiti na kohezijsko politiko, ki je eden izmed glavnih stebrov Evropske unije. Vemo, da bomo imeli manj proračuna, zato bo tudi uporaba proračuna morala biti bolj smotrna. Zato pa potrebujemo fleksibilnost. Fleksibilnost pa je tudi reča nit mojega enominutnega govora. Mislim, da moramo imeti več možnosti za prerasporeditev sredstev in zato se strinjam s komisijo, da se ta fleksibilnost poveča na 15 odstotkov. Seveda podpirati je treba najmanj razvite regije, ampak ne se države članice same odločijo, kam bodo seveda namenila ta sredstva. Ne smemo pa pozabiti na velika mesta, ki so povezana tudi z okoljem, prevozom in socialno vključenostjo hvala pa še čisto na koncu, Kristof Rjo. Hvala, gospod predsednik. Vprašanje je naslednje. Zakaj želimo imeti evropski proračun? Zato, ker je to kvas za torto. Brez kvasa torte ni. To je milijarda 200 milijonov, ki smo jih eh, namenili koheziji, s tem brišemo razlike med regijami in skupnosti cvetijo. Mislim, da potrebujemo te subvencije, zato ker je Evropa povsod. Kohezijska politika je izboljšala Evropsko unijo, potrebujemo seveda podpore, zato da podpremo podjetja in ljudi. Mi dva se poznava, gospod uh, Artui. Evropa je veliko prispevala k SKP, ampak potrebujemo poenostavitev. Zanima me, kako bi lahko poskrbeli za to poenostavitev in drugi zanima me, kako bi lahko poskrbeli, da bodo državljani bolj poznali evropsko politiko. Mislim, da moramo bolje komunicirati. Torej, zanima me, kako bi lahko v naslednjem proračunu poskrbeli za to, da bodo ljudi bolj poznali evropsko politiko. Hvala. Hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Zdaj pa dajem besedo predsedniku, da bo odgovoril na vaše vprašanja in komentarje. Koliko časa imam, gospod predsednik? Ob pol sedmih končamo. Hvala. Hvala za vaše komentarje in vidim, da je kohezijska politika ključnega pomena. To je neka vrste sveta krava skupaj z SKP. Gospod Reichmann je povedal, da moramo zagotoviti dobro sodelovanje in da moramo ohraniti kohezijsko politiko. Da, imamo zdaj nov instrument Invest EU, predsednik Juncker je ob prevzemu mandata 1. novembra 2014 podal diagnozo, da Evropa trpi zaradi pomankanja naložb od krize 2007-2008. In denarja ni bilo. Kaj bomo storili torej? prišli so na dan z idejo o finančnem vzvodu. Zato smo imeli ta sklad za strateške naložbe. Vse države in vsa ozemlja naj bi imela prednost od tega. Evropska investicijska banka je to urejala, ampak pravijo, da je dejansko prišlo do enakovredne porazdelitve. Ni šlo samo za pomoč. Res je, da so eh, s pomočjo EFSI, ki se zdaj imenuje InvestEU, ampak gre za isto stvar, kajti več skladov je bilo zdaj združenih in eh, to zagotavlja prožnost. Zdaj, je vse skupaj poenostavljeno. Prej je bilo tako, da če denarja zmanjkalo v enem skladu, je bilo treba preko birokratskih postopkov zagotoviti denar iz nekih drugih skladov in tako smo izgubljali čas. Zdaj pa imamo program InvestEU in določene naložbe so zdaj deležne interesa vlagateljev, prej pa ne bi bile deležne tega interesa, zato ker imamo zdaj ta program InvestEU. Gospa Tamara je dejala, da bo 80 odstotkov državljanov kmalo živelo v mestih, ampak gospod Turk je dobro odgovoril na to, kaj ti dejal je, da podpira Evropski parlament v zvezi z trajnostnim financiranjem urbanih območij. O tem bomo še veliko govorili, zagotoviti pa je treba sredstva, ki bodo ustrezno prožna, zato da se prilagodimo in zagotoviti moramo tudi ustrezno količino teh sredstev. Ustrajali ste tudi pri tem, da je kohezijska politika instrument solidarnosti, zato da državam članicam, ki so morda malo manj opremljene, da držijo korak z preostalimi. Tudi Evropska unija mora ustrajati pri tem, da bodo naložbe prihodnosti dejansko izobraževanje in usposabljanje. Ne bo šlo samo za naložbe v beton. Dobro bo vlagati v izobraževanje in usposabljanje. In ne gre za to, da bi pod vprašaj postavljali načela subsidijarnosti. Gospod Flego je govoril o rasti, ustrajal je pri tem, da moramo storiti več na področju izobraževanja. Na področju podnebja in pričakovanj javnosti lahko rečem, da mora SKP upoštevati prav to podnebje, pričakovanje ljudi, zdravje in tako naprej. Jaz mislim, da bo Evropa uskladila pričakovanja kmetov in družbe. Samo, če bomo gledali na Evropo kot celoto, bomo prišli tako daleč. Na področju trgovinske politike sklepamo prosto trgovinske sporozume s tretjimi državami. To so države, ki izvažajo v EU in tudi te države morajo spoštovati enake pogoje proizvodnje. Če bomo pri tem ustrajali, bomo lahko dejansko nekaj storili na področju zaščite podnebja. Gospa Mane je govorila o tem, da so tudi države članice odgovorne in eh, govorila je tudi o posledicah Brexita. Mislim, da bo še nekaj mesecev, preden bo to popolnoma jasno, kar zadeva lasna sredstva, strinjamo se z vami. Davek na finančne transakcije je del predloga parlamenta. Povedati pa vam moram, da svet ni najbolj navdušen nad to zamislijo. In kar zadeva davke, na tem področju svet odloča soglasno. In prav gotovo si lahko predstavljate, kaj to pomeni. Gospod Turk, vi ste govorili o trajnostni mestni politiki in eh, izpostavili ste tudi druge izzive, naprimer digitalizacijo. Gospod Kajzer je rekel, da proračun določa politiko, ampak lahko bi rekli tudi obratno. Vprašanje je, kaj želimo storiti, potem pa moramo najti ustrezna sredstva. Glede na to, kaj je na voljo, upoštevati pa je treba seveda regije. bi ste ustrajali pri davkih, ampak če želimo biti učinkoviti na tem področju, če, še, če se želimo boriti proti davčni optimizaciji, davčnim oazam in tako naprej, lahko samo v Evropi dobimo odgovore na to. To je sporočilo, ki ga moramo posredovati našim državljanom v vseh regijah. Govorili ste tudi o vlaganju v mlade, v kulturo, regije in da mora evropska politika imeti dušo, da bo to del naše identitete. Politični cilji morajo biti tudi jasni, ste dejali. Trenutno Evropa nima pristojnosti na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Erasmus je odličen instrument. Pred kratkim smo praznovali 30. obletnico, to je bilo leta 2017, vendar Erasmus moramo demokratizirati. Erasmus je zaenkrat namenjen večinoma študentom in tistim v višjem izobraževanju. Vendar mladih ne smemo pustiti v stanju brezposelnosti. Evropa mora pomagati tem mladim In mobilnost je merilo tega. Nekatere države so boljše na tem področju, mi pa upamo, da bomo lahko poskrbeli za izmenjavo dobrih praks. Gospa Drobra je govorila o varnosti, o kohezijski politiki in o tem, da moramo biti prožni. To je zelo pomembno. Finančna uredba je dolga približno 500 strani. To je zelo veliko pravil. In potem se pojavi strah. To ni prav, to ni dobro. Države težko izvajajo ustrezen finančni nadzor. Morda bi tem državam morali pomagati. Nekatere države imajo še vedno rudimentaren finančni nadzor ampak e, nima smisla, da nalagamo potem pravila vsem državam, tudi tistem, ki izvaja ustrezen nadzor. Morda bi morali biti bolj prožni, ne smemo imeti preveč strogih pravil. Če imamo neprimerna pravila, potem se pojavijo težave. V Evropi nimamo vlade, imamo samo pravila. Pravila pa so bila napisana takrat, ko še nismo vedeli, da se bodo pojavili problemi, kot jih imamo zdaj, naprimer migracije, posledice globalizacije, digitalizacija in tako naprej. Zadeve so se spremenile, zato bi se morali tudi mi prilagoditi. Zato je potrebna določena mera prožnosti. Gospod Rojo je moj sosed, prihajava iz iste Provence. Mislim, da potrebujemo ustrezen proračun za to, da bomo lahko izvajali svojo politiko, ampak eh, potrebujemo bolj strukturirani dialog v zvezi s tem, kaj si želimo v Evropi, morda celo bolj kot eh, razpravo o proračunu. Ne smemo dopustiti, da bodo zadeve tekle po starem. Moramo si zastaviti temeljna vprašanja, kaj te države članice ne popuščajo. Seveda, tudi jaz sem bil izvoljen. V določeni regiji, zato poznam to problematiko. Kako zagotoviti boljše komuniciranje? Dobro, lahko imamo različne kanale, ampak nekaj moramo imeti za povedati. In od časa do časa imamo in bi morali imeti razprave, ki zanimajo javnost. In povedati. Želim, da zaupam vam in rezultatom vašega dela. Še naprej želimo sodelovati z vami, zato da bo Evropa postala globalna vele sila, ki nas bo ščitila in ki nas bo pripravila na prihodnost. Hvala lepa. To so zanimive razprave. Velik del odbora je sodeloval v tej razpravi. Lepo je videti, kaj se dogaja z našimi mnenji. Na treh plenarnih zasedanjih smo trdo delali na teh mnenjih. Zdaj smo imeli tukaj vas, hvala vam za to. Mislim, da lahko zdaj vidimo, da, ima naše mnenje, da imajo naše mnenje določeno vrednost zdaj pa nas čaka še končni sprint. Boriti se moramo še z ministri v svetu. Hvala lepa. Zasedanje je prekinjeno do jutri do 9. Hvala lepa, hvala za udeležbo in želim vam lep večer. Friday is March. This is the main area. And then, uh, and then, and then we